Good morning, colleagues. Let's start our meeting first with the adoption. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo s sestankom. Najprej dnevni red. Dnevni red je sprejet. Sedaj pa nas čaka monetarni dialog z Marijom Dragijem, predsednikom Evropske centralne banke. Resnično se mu zahvaljujem, ker je danes z nami. Vedno se odeleži tega rednega dialoga. Še posebej cenim to, da je v tem obdobju sprejel odločitev, da pride sem, čeprav ima tudi pomembno zasedanje skupine G20 na ravni centralnih bank in finančnih ministrov. Zasedanje poteka v Avstraliji. Predsednik Dragi bo predstavil perspektivo ECB-ja glede monetarnih dogodkov Z strokovnjaki v Ekonu smo se že pogovarjali o tem. Predvsem smo govorili o ciljno usmerenih dolgoročnih operacijah refinanciranja TLTRO, pa tudi o inflaciji. Pričakujem pa, da bo predsednik Dragi obravnaval večje število vprašanj, še posebej, ker je svet guvernerjev ECB-ja zasedal, sprejeli so tudi pomembne odločitve. Besede, besedo predajam kar gospodu Dragiju. Naj povem, kako smo si zamislili delo danes. Najprej bo gospod Dragi podal desetminutno izjavo. Potem bomo imeli na voljo pet minut za vprašanja in odgovore. Kasneje pa boste imeli možnost zastaviti še kakšno dodatno vprašanje. Gospod Dragi. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora za gospodarske in monetarne zadeve, gospe in gospodje. Današnje srečanje poteka v trenutku, ko se v ECB dogajajo spremembe. 4. novembra bo ECB postala bančni nadzornik v euroobmočju. Neposredno bo nadzirala 120 večjih bank. To predstavlja največji korak v evropski gospodarski integraciji, odkar je bil vzpostavljen evro. Za ta korak smo dobro pripravljeni, vendar se tudi zavedamo, kako pomembno dodatno odgovornost bomo s tem prevzeli nase. Poleg tega bo v prihodnjih mesecih večina storitev ECB-ja prešla na Frankfurt Ost End, kjer bo tudi na sedež ECB-ja. Samo tisti, ki se ukvarjajo z enotnim mehanizmom nadzora, bodo ostali v trenutni ECB. V tem kontekstu bi vas rad obvestil, da smo danes objavili svojo odločitev o izvajanju te ločitve med ECB-jevimi nadzornimi funkcijami in monetarno politiko, kot to od nas zahteva uredba EMN. 3. novembra, ko na predvečer začetka enotnega nadzora, se boste, imi, boste imeli priložnost pogovoriti se o tem s predsednikom nadzornega odbora. Do takrat bodo znani tudi rezultati celovite ocene. To je torej ozadje. In na tej podlagi bom danes in tudi v prihodnje pozornost posvečal predvsem tradicionalnim nalogam ECB-ja, še posebej monetarni politiki. Kar zadeva oživitev gospodarstva v evroobmočju, lahko povem, da je prišlo do izgube zagona v zadnjih četrtletjih letih je sicer prišlo do manjše rasti, ampak potem se je realni BDP nekako zaustavil v drugem četrtletju letošnjega leta. Čez poletje smo sicer prejemali nekaj začetnih informacij o gospodarskem položaju, ampak stvari so veliko manj stabilne, kot smo pričakovali. Industrijska proizvodnja je sicer ponudila nekaj razlogov za optimizem v mesecu juliju. Bolj nedavni kazalniki pa nakazujejo na to, da se je ta trend upadanja, ki smo ga zabeležili avgusta, nekoliko zaustavil. Če se ozremo v prihodnje, pričakujemo, da se bo domače popraševanju v evroobmočju okrepilo zaradi večjih dejavnikov, naprimer, ker imamo ugodno monetarno politiko, ker imamo dobre pogoje za financiranje, ker smo izvedli strukturne reforme, ki spodbujajo zasebno porabo in naložbe. Sočasno pa moramo upoštevati tudi visoko stopnjo brezposobnosti in šipko posojilno sposobnost. To bo verjetno nekoliko šibilo tudi oživitev gospodarstva tako, da pričakujemo, da se bo v teh napetih političnih okoliščinah zaupanje podjetij in potrošnikov nekoliko omajalo. Verjetno bo na poslovno okolje vplivalo tudi to, da nismo izvedli dovolj strukturnih reform. Ob koncu leta 2011 je bila inflacija visoka, 3 odstotna. Od takrat je inflacija upadala kar nekaj časa. Augusta naj bi bila inflacija nič celih 3 odstotkov, potem smo to napoved popravili na nič celih 4 odstotke. Pričakujemo, da bo inflacija ostala na nizki stopni v prihodnih mesecih, preden se bo začela postopno povečevati v letih 2015 in 2016. Glede na to, da že dlje časa uživamo nizko stopno inflacije, bomo tesno spremljali tudi tveganja vezana na razvoj cen. Še posebej se bomo osredotočili na morebitne posledice, ki jih prinaša nekoliko zmanjšana dinamika rasti. Potem je tu še vprašanje geopolitičnih dogodkov, vprašanje razvoja menjalnih tečajev ter seveda posledice ostalih monetarnih političnih ukrepov. Preden se obrnem na zadnje monetarne politične odločitve, naj povem, da je Evropska centralna banka v zadnjih treh letih storila ogromno za to, da bi ohranila stabilnost cen. Uspešno smo se borili proti tej krizi zaupanja v evroobmočju, zaradi katere je prišlo do povečanja obrestnih mer do nenormalnih stopen. Bančnemu sistemu v evroobmočju smo zagotovili ogromno sredstev brez precedensa. Stalno smo zmanjševali politične mere. Inflacija je bila res stalno nizka, rast je bila zelo počasna. V začetku septembra smo se zato odločili, da sprejmemo dodatne monetarne pobude, s katerimi bomo dopolnili in še nadgradili ukrepe, ki smo jih najavili junija. Kot prvo, ključno obrestno mero ECB-ja smo zmanjšali za 10 osnovnih točk. Stopnja refinanciranja je sedaj nič celih nič 5 odstotkov, stopnja za depozite pa je nič celih 20 odstotna. Kot drugo, najavili smo dodatne ukrepe, s katerimi bomo okrepili tudi financiranja prehoda na monetarno politiko. Podprli bomo realno gospodarstvo z dodatnimi posojili. Ponudili bomo tudi dodatna finančna sredstva. Kar zadeva bančna posojila in tranzicijo na tem področju, zelo pomembno je, da vse te spodbude z področja monetarne politike, ki smo jih sprejeli, pridajo do tistih, ki denar potrebujejo. Potem je tu še program ABS. Kmalo bomo začeli kupovati tudi enostavne pregledne obveznice. Prav tako bomo začeli kupovati dodatne obveznice, ki se izdajajo v evroobmočju v okviru novega programa CBPP3. S tem bomo dopolnili in okrepili tudi ciljno usmerjene dolgoročne operacije refinanciranja TLTROE. S tem v zvezi smo v zadnjih dneh že storili prve korake. Naj vam ponudim še nekaj informacij v zvezi z operacijami TLTRO. V četrtek je 255 bank sodelovalo pri prvem TLTRO-ju v višini 82,6 milijarde evrov. To je še znotraj okvira, ki smo ga pričakovali. Utemeljili pa smo ga na podlagi ravnanja bank iz prejšnjih programov. Decembra bodo banke imele ponovno priložnost, da si sposodijo sredstva v obliki TLTRO-ja. Kumulativni znesek med septembrom in decembrom 2014 bo enakovreden nekje sedmim odstotkom njihovih zmožnosti za posojila nefinančnemu zasebnemu sektorju, pri čemer bomo izključili posojila za gospodinstva, ki so namenjena na kupu nepremičnin. Septembra in decembra bomo te operacije tudi skupaj ocenili. Od prihodnega leta dalje bodo banke lahko prejele dodatna sredstva, odvisno od tega, kakšna bo njihova uspešnost na področju posojanja. Sicer je še prezgodaj za to, da bi ocenili vpliv TLTR-ojev na širše gospodarstvo, ampak že sama najava tega ukrepa je pozitivno vplivala na finančne trge. Na splošno gledano pričakujemo, da bodo TLTR-oji delovali kot močno urodje za to, da se okrepi ta prehod na novo monetarno politiko, da se poenostavijo tudi kreditni tokovi k realnemu gospodarstvu zlasti glede na to, kako je strukturirano evroobmočje. V septembru smo sprejeli potem dodatne ukrepe, s katerimi bomo omogočili, da se s TLTROji financirajo zadeve v treh smerih. Pričakujemo, da bo nakup enostavnih in preglednih ABS ukrepil neposredno delovanje, naprimer posojilojemalci bodo na nek način pomagali tudi bankam pri plačilu določenih obveznosti. Trg ABS je še vedno precej okrnjen, kar pomeni, da imamo velike priložnosti za to, da posredujemo na trgu, da spremenimo dinamiko še zlasti, ko gre za trgovanje z ABS-i na sekundarnih trgih in ko gre za stopne posojanja, ki jih banke uporabljajo na primarnem trgu, zlasti, ko gre za zavarovanje teh posojil. Tudi za portfelje bomo zagotovili dodatne kanale za rebalanse. Spodbudili bomo likvidnost. poenostavili bomo tudi pogoje financiranja. Verjamemo, da bo ta celovit svežen monetarne politike pomagal pri izvajanju dodatnih ukrepov, s katerimi bomo zagotovili stabilnost cen, kot je to predeljeno v našem mandatu. Želimo si, da bi se inflacija stabilizirala srednjeročno gledano nekje v okviru dveh odstotkov. Ali je trg za ABS dovolj obsežen za to, da bomo lahko zagotovili obsežne nakupe? Pri nakupih bomo skušali ciljati na širši nabor enostavnih in preglednih ABS, ki bodo zavarovani z posojili realnemu gospodarstvu. Obveznice, ki so trenutno na voljo, so precej obsežne. Zaupamo tudi v to, da se bodo stvari izboljšale na trgu. Ko se bodo trgovinski pogoji izboljšali, se bodo tudi dejavnosti na sekundarnem trgu razširile, še posebej v tistih segmentih, kjer trenutno aktivnosti ni. Nekaj izkušenj imajo s temi zadevami tudi druge centralne banke. Vprašanje pa je, ali bodo te nove pobude kakorkoli dodatno ogrozile evro območje. Sicer bodo tveganja omejena in v okviru tega programa ABS bomo kupovali predvsem posamezne tranše, predvsem tiste srednjih vrednosti. Pri tako imenovanih senior obveznicah pa bomo kupovali samo tista sredstva, ki so primerna za operacije znotraj evrosistema. Mi imamo precej izkušen z upravljanjem tovrstnih obveznic, razumemo tudi, kakšna so tveganja povezana s tem. Vemo tudi, da je pri tovrstnih operacijah nizka stopnja tveganja, da se posojila ne bi povrnila. Želimo si, da bi zagotovili dodatna finančna sredstva za posojila. Poskrbeli bomo tudi za dodatno zaščito proti izgubam. Glede teh srednjih tranš pa lahko povem, da bomo poskrbeli za to, da bodo sredstva zavarovana strani garantorja, pa naj bo to nacionalni ali pa nadnacionalni akter. Pomembno je tudi, da preverimo, ali je vzpostavljena dovolj dobra povezava med cover obveznicami in ABS programom pričakujemo da se bodo banke tudi ustrezno odzvale na vse te pobude na trgu. Kar zadeva poseganja na tem trgu, lahko povem, da bodo dopolnila nakupe ABS. S tem pa se bo zagotovil tudi pozitiven preliv na druge trge in nakup drugih obveznic. S tem bomo še poenostavili pogoje za financiranje in posojila. Pravni svet je tudi povedal, da so vsi ti ukrepi, ki smo jih najavili med junijem in septembrom, pomembni, da bodo vplivali tudi na bilančno stanje ECB-ja. Pričakujemo, da se bodo stvari premaknile na stanje, ki je vladalo v začetku 2012. S temi programi smo že začeli prehod z okvira monetarne politike, ki je večinoma temeljil na pasivnem zagotavljanju posojil centralnim bankam k bolj aktivnemu in nadzorovanemu upravljanju bilančnega stanja. Pravni svet je tudi v celoti odločen, da bo, kar zadeva inflacijo, storil vse za to, da se odpravijo srednjeročna tveganja. Uporabili bomo tudi dodatne nekonvencionalne instrumente, ki so opredeljeni znotraj našega mandata. Spremenili bomo velikost in sestavo nekonvencionalnih ukrepov, če se bo izkazalo za potrebno za namenom, da se odpravi tveganje predolgega obdobja nizke inflacije. Bi pa rad dodal to, da je uspeh naših ukrepov seveda odvisen od številnih drugih dejavnikov izven področja monetarne politike. Pogumne strukturne reforme in izboljšanja na področju konkurenčnosti v poslovnem sektorju so ključni za izboljšanje poslovnega okolja, S tem bomo spodbudili nujno potrebne naložbe, vzpostavili bomo tudi večje popraševanje po posojilih. Strukturne reforme so zato ključnega pomena in bodo tudi dopolnile vse ukrepe z monetarne politike, ki jih je oblikovala ECB. Kot sem že večkrat povedal, noben monetarni, noben fiskalni stimulus ne more imeti večjega učinka, če ni na voljo ustreznih strukturnih reform. Krize bo konec šele takrat, ko se bo v realno gospodarstvo povrnilo polno zaupanje, še posebej zaupanje v zmožnosti in pripravljenost podjetij, da tvegajo, da vlagajo in ustvarjajo delovna mesta. To pa je odvisno od številnih dejavnikov, tudi od monetarne politike je vse skupaj odvisno, predvsem pa je to odvisno od od izvajanja strukturnih reform, ki podpirajo verodostojnost fiskalnega okvira in ki krepijo tudi upravljanje znotraj evroobmočja. Prvotno ste vi izbrali inflacijske diferencijale v evroobmočju kot eno od tem za današnje srečanje. Glede na to, kako pomembne odločitve smo sprejeli julija in septembra, pa verjetno razumete, zakaj sem se osredotočil na ukrepe z področja monetarne politike. Vseeno pa me seveda zanima tudi vprašanje razlik v inflacijah, zlasti glede na to, kako je vse skupaj vezano na agendo strukturnih reform. Veselim se že izmenjave mnen, sam sem, vem, da predsed dolgo govoril. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa besedo dobijo prvi govorniki. Pablo Zalba. Presidente. ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik, dragi, hvala lepa še enkrat, da ste danes z nami. Se upravičujem, ker sem prišel nekoliko pozno v dvorano in nisem uspel prisluhniti vašemu celotnemu govoru. Bi vas pa rad vprašal nekaj v zvezi s TLTROJ. E. Ne vem, ali so se pričakovanja izpolnila ali ne. Vi ste prej omenili, da so trgi razdrobljeni, da ni prišlo do ustreznega prenašanja monetarne politike. Sam imamo občutek, da so banke v tem primeru imele priložnost, da ponudijo poceni posojila, vendar je tveganje tisto, ki nam preprečuje, da ponudimo poceni sredstva, tudi tistim, ki potrebujejo to vrstna posojila. Zato me zanima, kako bi razrešili te težave. Omenili ste tudi vprašanje likvidnosti. Zanima me, kaj se je zgodilo, preden je Evropska centralna banka opravila tiste slavne stresne teste. Rekli ste, da vodite monetarno politiko, ki je naklonjena rasti. Sam se strinjam s tem, da je to treba doseči. Strinjam se tudi, da ne bo monetarna politika uspešna, če države članice ne bodo izvedle ref, strukturnih reform. Zakaj ste se sedaj odločili ne boste izvedli to monetarno politiko. Se vam zdi, da so države članice sedaj bolj pripravljene na strukturne reforme? V Španiji smo izvedli te reforme, zagotovili smo rast, ustvarjamo delovna mesta. Se vam zdi, da je ta pripravljenost za izvajanje reform sedaj toliko večja in ste zato sprejeli bolj aktivno monetarno politiko? Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Gospod Dragi. Hvala lepa. Glede prvega vprašanja. Nedavno smo bili priča določenim znakom, da se stvari glede posojilnih pogojev znatno izboljšujejo. Sicer so stvari v upadu še vedno, ampak vse skupaj gre bolj počasi. Zadnja anketa z področja posojil kaže na to, da so se standardi z področja posojil posojil nekoliko znižali v primerjavi s prejšnjo anketo. Še vedno pa ugotavljamo, da so pogoji veliko bolj strogi, kot so bili tisti, naprimer, v letu 2003. Potem je prišlo še do dodatnega razvoja dogodkov. Banke smo vprašali, naprimer, kateri dejavniki so tisti, ki pravzaprav ovirajo sam proces nudenja posojil. Na strani dobave nas je zanimalo, kaj se dogaja in odgovor je bil pogosto vezan na tveganje, kako se dojema tveganje, kako se je tveganju moč izogniti. V zadnjih dveh anketah so se sicer stvari nekoliko umerile, ampak vseeno so standardi še vedno nekoliko višji, kot je zgodovinsko povprečje. Zato je posojil še vedno manj. S TLTROJ smo želeli storiti dvoje. Bankam smo želeli zagotoviti ustrezne pogoje za financiranje po izjemno ugodnih merah, ne zgolj za dolgoročno obdobje, temveč za dolgoročno obdobje po še nižjih merah, kot bi pričakovali, se pravi do junija. Ko bo torej nastalo popraševanje, bomo imeli na voljo več kot dovolj sredstev, da temu popraševanju ugodimo. TLTROji so tokrat drugačni od tistih iz leta 2012 tudi zaradi tega, ker so sedaj ciljno usmerjeni za nudenje posojil nezasebnemu finančnemu sektorju. Leta 2012 smo imeli hude težave z financiranjem, zaradi česar bi lahko prišlo do številnih bančnih nesreč oziroma nezgod in zahvaljujoč LTROM smo se takrat temu izognili. Danes pa je stanje nekoliko drugačno. Pogoji za financiranje so dokaj dobri, vendar so v, v veliki meri ta sredstva preusmerjena v zasebni sektor. Se pravi, sredstva bodo na voljo pod zelo ugodnimi pogoji za banke, pod pogojem, da banke ta sredstva potem naprej ponujajo zasebnemu sektorju in jih ne porabljajo v druge namene. Še nekaj sem želel povedati v zvezi z drugim vprašanjem glede monetarne politike. Nekaj je zelo pomembno pri vsem skupaj. Obstajajo Trije elementi, kako povrniti zaupanje. Strukturne reforme, monetarna politika in prava fiskalna politika. O tem se lahko kasneje pogovarjamo. Tu ne gre za neko pomembno kupčijo. Naprimer, monetarna politika se bo ustrezno odzvala zgolj, če bomo storili to in ono. Monetarna politika bo učinkovita zgolj, če se opravijo določene zadeve, vendar tu ne gre za pogajanja s tem v zvezi. To je ključnega pomena. Imamo mandat, v našem mandatu piše, da mora inflacija biti na ravni dveh odstotkov ali celo nižja. Hvala lepa. Eliza Ferreira, skupina SD. Hvala lepa, bom govorila angliško, zato da bo šlo hitreje. Pogosto sem čestitala Evropske centralni banki in vam za ulogo, ki ste jo kot ECB odigrali v času krize in potem. Vseeno pa imam za vas dve vprašanji. Najprej vprašanje, ki je vezano na vašo vlogo. Na začetku govora ste rekli, da boste nadzornik znotraj bančne unije. Sama sem tega vesela. Evropska centralna banka je tesno sodelovala pri nadzoru najpomembnejših bank na portugalskem v okviru programa Trojke. Manj kot štiri mesece po izteku programa je druga največja banka, Špiritu Šantu, razpadla, povzročila je hude posledice v realnem gospodarstvu, v finančnem sektorju, makroekonomska stabilnost države je ogrožena. Zato me zanima, kaj je šlo narobe, kakšna je bila vaša vloga v okviru trojke. Se vam zdi, da bi te okoliščine lahko grozile verodostojnost ECB-ja pri opravljanju enotnega mehanizma nadzora znotraj evroobmočja? Vesela bi bila, če bi osvetlili, kaj se je pravzaprav zgodilo na portugalskem. Drugo vprašanje. Naj povem, da ste opravili zvrstno delo pri preverjanju likvidnosti v evroobmočju, ampak vseeno ta likvidnost ni zagotovljena znotraj realnega gospodarstva. Omenili ste tudi TLTR-oje, e ti niso bili dovolj. Zato me zanima, ali je možno tako trdo delati na področju monetarne politike, če ni potem ustreznega odziva v okviru tistih politik, ki tvorijo realno gospodarstvo. V govoru v Jackson Hallu ste bili zelo jasni. Zato me zanima, ali se vam zdi, da je sedaj skrajni čas, da postanemo bolj eksplicitni, se pravi, da zahtevamo, da se spremeni agenda tako na ravni Unije kot na ravni držav članic. Kako se lahko gospodarska agenda spremeni ali naj Nemčija in ostale države z presežki spremenijo svoje politično stališče ali naj se zanašamo zgolj na naložbe. Omenili ste stran dobave, Kaj pa je spopraševanje? To ste sicer nekaj že omenili, pa vseeno. Hvala lepa. Glede prvega vprašanja. Se upravičujem. No, glede prvega vprašanja. Ne smemo pozabiti na to, da Evropska centralna banka še ni nadzornik teh bank. Evropska centralna banka še nima odgovornosti za nadzor nad portugalskimi bankami ali katero koli drugo banko. Dokler ne postanemo dejanski nadzornik, te funkcije nimamo. Uloga ECB-ja pri banki Espiritu Santo je omejena na vlogo znotraj trojke. Mi nismo konkretno sodelovali s to banko, Evropska centralna banka je zgolj zagotavljala nadzorni instituciji na portugalskem boljše standarde. Mi smo prispevali k prizadevanjem trojke pri oblikovanju boljših standardov kreditnih analiz. Rekli so mi, da je zahvaljujoč tem standardom portugalski nadzorni organ dejansko ugotovil, kaj se dogaja s banko, ki ste jo preomenili glede te druge zadeve. Hvala lepa za prijazne besede, da cenite naša prizadevanja. Mi skušamo inflacijo držati na ravni dveh odstotkov ali celo niže, kot je to opredeljeno v mandatu. Ampak realnost je, kakršna pač je. Ni stanje tako zelo črno, vse posod, nekatere države so dosegle napredek. Vidimo tudi, da so reforme prinesle rezultate, vsaj te, ki smo jih izvajali v zadnjih dveh letih. Ampak večkrat sem že povedal, da moramo imeti na voljo celovit okvir. Tudi zato da bo naša monetarna politika lahko učinkovita. Kar zadeva strukturne reforme, večkrat smo to izpostavili, te se morajo voditi tudi na področju fiskalne politike. Če smem ponoviti to, kar sem povedal v Jackson Hallu. Fiskalna politika ima več razsežnosti. Imeli smo fiskalna pravila v paktu stabilnosti varnosti in rasti. Če bi spodkopali ta pravila, bi spodkopali pravzaprav tisto bistvo pri zaupanju. Ne pozabite, zakaj smo o tem spoh začeli govoriti pred petimi leti. Obstaja pa manevrski prostor, obstaja manevrski prostor tudi znotraj pakta za rast in stabilnost in orodi, ki so tam ponujena. Nekaj fleksibilnosti je na voljo, odvisno pač od pogojev, v katerih se nahajajo posamezne države. Komisija je tista, ki oceni, kolikšen je ta manevrski prostor. Bolj splošno gledano lahko povem, da tiste države, ki nimajo tega fiskalnega manevrskega prostora, lahko še vedno preverijo, kaj se dogaja s fleksibilnostjo. Ampak za te države je veliko bolj pomembno to, da spremenijo svoje prednostne naloge. da opredelijo nove prednostne naloge na področju fiskalne politike, tudi preko tega, kar sem sam imenoval rast in naklonjena fiskalna konsolidacija. Se pravi, več prednosti je treba dati produktivnim naložbam, potem zmanjševanju davkom in poskrbeti tudi za znižanje vladnih izdatkov in države, ki nimajo manevrskega prostora na fiskalnem področju, velja ta prejšnji pripombi. Tiste države, ki imajo manevrski prostor, pa naj spoštujejo priporočila za posamezno državo, kot so jih podprli tudi voditelji na Evropskem svetu. Hvala lepa, EKR, er, gospod Luke. Hvala lepa, govoril bom po nemško. Gospod Dragi, sami ste govorili o grozeči deflaciji. Mislim, da gre tukaj za eno od najpomembnejših groženj, s katerimi se soočamo v evroobmočju in morda tudi širše v EU. Me slišite? Da, prav. Torej, sami ste omenili grozečo deflacijo. Mislim, da je to eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se soočamo v evroobmočju in tudi v EU nasplošno. Sedaj pa moje vprašanje na to temo. Poleg zelo nizke inflacije in deloma že tudi deflacije ugotavljamo, da se razvoj denarnih tokov M3 ni razvijal že zelo dolgo tako kot sedaj. Rast M3 je šipka in delno je E3 tudi že upadal. To je zelo velik kontrast z M1, kjer se denarje tokovi ekspandirajo. Vidimo, da torej količina M3 se zelo razlikuje od M1 in prihaja do negativnih odstotne rasti. In da se potem tudi skladi krčijo zaradi tega. Moje vprašanje je, kakšen pomen namenjate količini denarja M3 za razvoj inflacije oziroma deflacije in ali ne bi iz tega morali potegniti zaključka, da so bili investitorji preveč okrevajoči pri investiranju v likvidna sredstva, ki jih izdajo banke, kaj ti verjetno je obstajala še vedno kriza zaupanja v bančni sistem. Finančni investitorji investirajo tudi v delnice, v nepremičnine, v plemenite kovine in tako dalje, vendar pa ne investirajo v M3. Če to drži ta moja analiza, bi iz tega sledilo, da z ABS ali s TLTRO ne moramo veliko storiti proti inflaciji. Potem bi bila največja težava kriza zaupanja v bančnem sektorju. Prosim, če spregovite na to temo. Thank you. Um, Hvala lepa. Letna rast M3 je nizka, se strinjam z vami, že kar nekaj časa, čeprav se je Julija, si je Julija nekoliko pomogla z 1,6 na 1,8 odstotka. In M1 ostaje edini prispevek rasti M3 v bistvu. Ta rast seveda ni spektakularna, vendar pa vseeno. eno, je prišlo do rasti 2,5 na 5,4 odstotka. Takšne so razmeri, razmere. Seveda, to je jasno druga stran šibkih posojenih tokov, ki jih opazamo, opažamo v bančnem sistemu. Ali je to zaradi omejitev na strani popraševanja ali ponudbe? Morda je zaradi ponudbe v smislu, da imajo banke slabe kapitalske pozicije in zato omejujejo posojila, ker nimajo kapitala. Do določene mere je bilo veliko že postorjenega v zadnjem letu 18 mesecih, odkar smo napovedali, da preden bomo prevzeli polno odgovornost kot nadzornik, bomo izvedli tudi pregled kakovosti premoženja in stresne obremenitvene teste. In takrat so banke morale enostavno zbirati kapital. In moramo reči, da je kar precej kapitala, precej odpisov bilo storjenih v zadnjih 12-15 mesecih. Istočasno pa je precej verjetno, da bomo kratkoročno pri obremenitvenih testih in pri pregledu kakovosti premoženja lahko prišlo do izboljšanja posebnih tokov, kajti banke želijo biti oziroma da je to povzročilo poslabšanje posebnih tokov, kajti banke so želele biti pripravljene na obremenitvene teste. To je bilo pričakovano strani bank. Kajti kakšna je alternativa, če smo prepričani, da je potrebno banke sanirati? da imajo veliko nekakostnih posojil v svojih finančnih stanjih, pa nič ne storimo, potem bomo dobili tako imenovane banke zombi, kot je bilo na japonskem in tudi ne bojo posojali. To je torej rana, ki jo je potrebno dezinficirati takoj, čeprav bo prišlo do morda nadaljne izgube krvi, vendar pa potem, ko se rana ustrezno oskrbi, bolezen izgine in bodo banke spet posojale in to predvsej, v precej večjem obsegu. Torej, z tega stališča ne vidimo težav pri uvedbi ABS programa ali programa TLTRO, kajti dotakrat, ko bosta ta dva programa sprožena, še prav posebno ABS, bo konec pregleda in tudi konec obremenitvenih testov. Torej, kontaminacije naj ne bi bilo. Če pa bo do tega le prišlo, moramo sprejeti monetarne odločitve. Ne moremo nadzorne premisleke sedaj ločevati samo na monetarni del in druge dele. Toliko, kar se tiče nadzora. Seveda pa tudi vemo, da popraševanje tudi omejuje kreditne dokove. Dejal sem že uvodoma, na koncu uvodnih besed, da bomo šele zvenitvijo zaupanja zasebnega sektorja, da bo spet tvegal, da bo investiral v staro delovna mesta, videli konec te krize. In to, kar lahko storimo na strani monetarne politike, pa je, da zagotovimo raven, na kateri bomo potem ponovno povrnili zaupanje. Hvala lepa. Ramon Tremozaj. Hvala lepa, sedaj pa Ramon Ebalcels. Dragi, buonasera. Hvala, predsednik, dragi, lepo zdrav in dobrodošli. Vprašanje bom zastavil v angliščini. Dragi predsednik, mnoga mala in srednje velika podjetja, zlasti na jugu, še vedno nimajo poceni finančnih sredstev in vidimo, da je proces nakupa poceni ABS bil najavljen. Vidimo, da banke ne posojajo uh, majhnim in srednjim podjetjem, ne zaradi nesolventnosti, ampak zato, ker vidimo, da so pristojbene zelo visoke. Ali ima Evropska centralna banka mnenje o tem, kakšne naj bi bile te pristojbine oziroma kako to odvrača v tem trenutku. Z drugimi besedami, ali lahko pričakujemo, da bo odsotnost financiranja nekaj, kar lahko odpravimo z manjšimi kapitalskimi pristojbinami. Res. Opazili smo tako obseg kot pogoji posojanja MSP-jem so višji kot druge oblike posojanja. Vidimo tudi, da je sedaj tudi že razkorak med obrestmi za posojanje MSP-jem in drugim podjetjem precej velik in tudi, kar se tiče držav. Razlika med obema kategorijama posojilo jemalcev je bila vedno prisotna. To ni nič posebno novega, vendar pa se je sedaj ta razkorak precej povečal leta 2012, potem pa se je zmanjšal leta 2013 in sedaj je pravzaprav precej, precej manjši, kar pomeni, da se zaupanje počasi vrača na finančne trge. Vendar pa resnično je potrebno veliko časa za to, da se to zaupanje potem spremeni v zaupanje v realnem gospodarstvu. Torej razlike so že vedno bile, vendar pa potem tudi razlika v vsegu precejšnjem. Veliko krat imamo kar nekaj razlag za to, da imajo MSP-ji manj kapitala, da so manj dokapitalizirane in da je tu več vzvodenja kot eh, večja podjetja vendar pa moramo v teh primerjavah razumeti tudi, da so celotni sektori izginili v temeljitem prilagajanju naših gospodarstev. Torej, tudi tisti MSP-ji ne obstajajo več. Naprimer, govorim o gradbeništvu v določeni državi ali v dveh državah. Nasplošno gledano pa gre za vprašanje tveganja. In ko govorimo o posojenem MSP-ju, se, MSP se banke seveda zavedajo večjih tveganj, kot pa če posojajo večjim podjetjem. In z tega stališča vseeno dobivamo podatke, ki so nekoliko šli v pozitivno smer, da se je razlika v zadnjem letu, leto in pol precej zmanjšala, kar se tiče posojanja obim tipom podjetij. Hvala lepa. Sedaj pa o imenu Gue, Matijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Dragi, hvala lepa, da ste z nami. Točno pred mesecem ste podali izjavo in če bi to bili vzeli resno, bi to lahko pomenilo nevarnost, dejali ste, da je pomembno, da se osredotočamo na vrčevanje, pa tudi na rast in delovna mesta. S tem se pravzaprav lahko strinjam in tudi ne želim dvomiti od to, kar ste potem dejali še naprej, vendar pa kakšna je pravzaprav razlika, dejanska razlika med politiko ECB, če bi te izjave postale resničnost, bi potem govorili veliko o ponudbi, manj o popraševanju. Napovedali ste ukrepe, kot ste to storili tudi že prej. Rezultati pa so pravzaprav nični. To veste. Kar se tiče posojil za realno gospodarstvo in tudi kar se tiče investicij tukaj so rezultati skoraj nični. Zato tudi ne drži, da bomo z nizko obrestno politiko povrnili zaupanje. Če ne bomo financirali tajanskega motorja, torej teh ukrepov, ki bi morali biti učinkoviti, potem težav ne bomo razrešili. Fanatičen liberali, liberalizem je največja težava v Evropi ki ne upošteva posebnih pogojev za javno financiranje. In potem ta deflacijski kontekst in kontekst nizke inflacije izpostavlja kot največjo težavo. Sedaj pa nekaj vprašanj, ki se navezujejo na to, kar ste dejali, kar se tiče proračunske prožnosti. Prvič. Ta proračunska prožnost, o kateri ste govorili, ali lahko vodi do nižjih stroškov za nacionalna gospodarstva, ki potrebujejo manevrski prostor ali pa bi s tem morali financirati samo plače za javne uslužbence. Ste pripravljeni znišati stroške financiranja za države? Dejali ste, da to ne bo možno zaradi pogodb? In potem bi nadalje rada vedela, ali ste pripravljeni znižati finančne stroške, stroške financiranja za države, naprimer, če se bo določena banka odrežila programa za stabilnost. Hvala lepa. Now, measures, you... Naše ukrepi, tako kot ste dejali, želijo doseči, da bo več sredstev na razpolago javnemu sektorju in po nižjih obresnih merah. 80 odstotkov in več posredništva pri posojilih gre prek bank. Naj nam bo to všeč ali ne, tako deluje naše gospodarstvo. Torej, če želimo dobiti posojilo, moramo iti na banko. In banke so seveda pomembne, vendar pa če želimo jih obiti, potem moramo uvesti program ABS. Vendar pa naš sistem je zelo drugačen od sistema, ki temelja kapitalu v ZDA. Tam je precej manj bančnega posredništva pri posojilih. Naslednja točka. Kako bi lahko ECB pomagala, nacionalnim proračunom. To ni naša naloga, tako sem razumel vaše vprašanje. To ni naša naloga in to tudi ni naš mandat, šel bi še dlje in bi dejal, da je to izven našega mandata. Vendar pa, če si ogledamo velike prihranke vlad zaradi monetarne politike ECB-ja, kar se tiče cilja cenovne stabilnosti, potem se moramo vprašati, kam so šli ti prihranki. To je vprašanje, ki ga zastavljam vam. Kam so šli ti prihranki? Torej, kar se tiče novih prednostnih nalog za proračunske elemente, to je tu ključnega pomena. Od leta 2012 vidimo, da smo dosegli precej prihrankov, kar se tiče ukrepov ECB-ja, da pa potem seveda teh prihrankov nismo porabili za cilj odreditve proračuna. V nekaterih državah so bila sredstva porabljena koristno za trajnostno rast, v drugih pa so samo nadevali s financiranjem, tako kot v preteklosti. Hvala lepa. Zeleni Sven Gigolt. Predsednik Draghi. Predsednik Draghi. Predlogi štirih predsednikov, tudi vaši predlogi, kar se tiče reforme evroobmoča, so obtičali. Medtem, ko sedimo tukaj, različni predstavniki vlad v Nemčiji z gospodom Valcom nastopajo na tiskovnih konferencah in pravijo, da ni velikih načrtov, ki bi jih imeli in tudi ne vidi se izhoda iz krize. Kljub vsemu temu ni videti kakšnega preloma. In sedaj morate spet poskušati v evromoču z, z nizom ukrepov pomagati iz krize. V zadnjem krogu je bilo tako, da so TLTROji v veliki meri omogočili, da so banke kupovale državne obveznice in tako so potem izboljšale likvidnost v tem segmentu in pomagali podjetjem. Naslednje vprašanje imam, kar se tega tiče. Ste poskušali izmeriti, kako velik je bil dobiček, ki ste ga omogočili bankam s tem početjem? drugič bi nam dali na voljo te podatke, potem naprej, sporedno z novimi ukrepi, ki jih predlagate in ki jih uvajate, ali ste poskušali istočasno prisiliti vlade v to, da bi končno se lotili reform evromoča upravljanja, učinkovitega vodenja, tako kot ste vi to predlagali. In še nekaj bi me zanimalo, ali bi pri nakupnih programih za ABS kupovali tudi bolj tvegane tranše, ko ne bo državnega jamstva, ali boste to počeli le z državnim jamstvom in končno, ali boste modele ocen ovrednotenja programov, ko boste to praktično počeli, tudi objavili, kajti ECB seveda je tako spostavljeno tudi tveganjem in boste povedali, kako velika so ta tveganja. Hvala lepa. Mislim, da nimamo ocen, kakšen je bil dobiček zaradi naših ukrepov, zaradi TLTRO leta 2012. Če to imamo, bomo to objavili. Druga točka. Hvala lepa za vaše vprašanje. Tako lahko pojasnim, kakšen točno je postopek katerim smo začeli. ABS, kupovali bomo brez jamstev, to so nekatere starejše tranše ABS. Glavni predsodek proti ABS-u je izviro iz vloge, ki jo je to premoženje imelo pri ustvarjanju in oblikovanju finančne krize. Vendar pa moramo tukaj ločevati med ABS, ki je pregledna, preprosta, in med ABS, ki je nepregledna in težko ocenljiva. In potem je bila raven ABS-a glede nepremečnin vzeda 22 odstotna, torej okrog 20 odstotna od leta 2007, pri nas pa v Evropi nič cela 12 odstotna. Torej, z istim imenom mislimo na dve popolnoma različni stvari. Naš ABS je preprost v smislu, da lahko ljudje vidijo, kakšna posojila so v tem. To je bilo pregledno. In potem imamo to tudi kategorijo, da morajo biti resnični. To pomeni, da morajo vsebovati posojila realnemu gospodarstvu. In to je zelo pomembna razlika. Druga pomembna pripomba je, da pojmo samo del tega ABS-a, torej to tranšo, o katerem sem govoril. Kaj to pomeni? To pomeni, da če bi ABS propadli, bi izgubo najprej prevzeli lastniki premoženja, potem pa še lastniki druge tranše, ki se imenuje mezanin. Torej, če bi naj razširili nakup tudi v sektor mezanin, potem potrebujemo jamstvo. Vendar pa med tem bomo nadaljevali samo s temi prvimi tranšami. In če bomo potrebovali jamstva, to bo potrebno dati potem eh, v skladu s pravili državne pomoči in bo moralo biti usklajeno z našo zakonodajo, potem bomo pa prišli na mezanin. Oh, uh, let me add, let me add one, just one thing. The... Še nekaj kar nekaj ukrepov je, kako bi ti ABS postali pregledni. Najprej, da vemo, kakšna posojila so v njih in ECB. Je to precej neodvisno pred nekaj leti. Naredila tako, da smo ustvarjali register ravni posojil. In to je zelo koristno. Ta namen. In naj povem še nekaj, ni prvič, da imamo ABS. ABS je dober, pomemben del za banke, ko si izposojajo sredstva od ECB. Torej, navajeni so že ljudje na um, trgovanje za ABS. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Marko Vali, FD. Marijo Dragi. Hvala, lepo zdrav Marijo Dragi, za to, da je prišel. Med zadnjim monetarnim dialogom smo govorili o tem, da ni dovolj posojil realnemu gospodarstvu, da to tudi ni omenjeno v dokumentu Evropske centralne banke v zvezi z TLTRO. 19,9 milijard TLTRO je bilo vrnjenih vidimo sedaj, da se je zgodilo nekaj, menite, da je to na ključke ali pa so nekatere banke ta sredstva uporabile za to, da to nadomestijo. Videli smo, da so banke dobile kar nekaj sredstev, ampak če ne bo obveznosti, potem bomo dosegli le to, da bo še več denarja šlo v žepe menedžerjev z TLTRO in zakupovanjem teh finančnih inštrumentov, ki so zavarovani za stavo premoženja, bomo samo napihovali mehurček, tako da bo za realno gospodarstvo učinek samo periferne narave. Vidimo, da gre za dolgoročne učinke. Zanima me, kaj menite, da bi v tehničnem dokumentu vključili obveznosti, ne samo priporočila? In ker želimo, da bi končno enkrat naredili nekaj, kar bi bilo koristno za ljudi, ne samo za ljudi iz Citya in Wall Streeta. Kaj menite, da bi uporabili bančne in finančne dejavnosti za to, da bi omejili ta mehurček. Mislim, da bi morali o tem končno začeti razmišljati. In ne nazadnje, kaj menite, če bi uporabili finančne in denarne stimulacije? Poglejmo, kaj so naredile ZDA in Velika Britanija. Uh, ko so imeli ekspanzivno politiko. Videli so, da je dejansko prišlo do povečanja deficita, zmanjšali so davke, na to pa so videli, da so dejansko prihodki bili bolje absorbirani. Ali bi lahko to politiko sprejeli tudi na evroobmočju, ali pa je treba najprej poklicati kanclerko Merklovo in jo vprašati za dovoljenje. Well, uh, torej, veliko vprašanj. ponovil bom, kar sem prav kar dejal. Naj si vam bo všeč ali ne, 80 odstotkov posojil posedujejo banke v Evropi. Torej, če želite dobiti posojilo, morate iti na banko. Malo izbira je. Kako boste to storili prek bank, tako da olajšate pogoje po eni strani, po drugi strani pa z eksplicitnimi zahtevami, ne samo priporočili. Tokrat je program TLTRO drugačen od ELTRO leta 2012. In ta posojila so sedaj eh, ciljena na realno gospodarstvo. Če bi imeli primerjalne kriterije o nadaljnih, kasnejših operacijah, bi to bilo v naslednjih dveh letih, ko si bodo banke lahko izposojale po posebno nizkih obrestnih merah in bo bote, bodo potem morali naprej posojati realnemu gospodarstvu po teh uveljavljenih kriterijih. Če tega ne bodo storile, bodo morale potem vrniti sredstva, ki so se jih izposodile. To velja za prvi dve tranši. In to bomo potem preverjali. Tako da bodo morali vrniti. Nadalje, ali zamenjujemo eno z drugim? Da, verjetno. To pomeni, da ne bodo posvojili. Ne, ne bodo. Morda kasneje. To je znatna sprememba, kar se tiče prejšnjih ukrepov, ko smo ciljno skušali odvrniti katastrofo v bančnem sektorju leta 2012. Sedaj gre bolj za poslovanje realnemu gospodarstvu. In v tem smislu je to drugače in imamo tudi eksplicitne zahteve, ki jih banke morajo izpolnjevati. Seveda pa tega programa ne smemo ocenjevati samo primerjavi s tem programom. To bo potrebno ocenjevati primerjavi z drugimi programi. Zato ne želimo si ogledati samo ene številke. Šlo bo za interakcijo več programov, ki bodo pomenili, da se bo eh, naše bilančne stanje povečalo. Torej, počakati moramo še malo. Mimo grede, ko sprejemamo odločitve na področju monetarne politike, ko sam sprejemam odločitve, ne pomislim na kolege v Cityju ali na Wall Streetu, ampak pomislim na ljudi, da moramo pač spraviti inflacijo na raven blizu 2%. blizu dveh odstotkov in da moramo pomisliti na rast in zaposlovanje. Torej ne mislim na City ali na Wall Street. Ročevanje med bančnimi dejavnostmi in trgovanjem s nepremičninami. ECB bo kmalo objavil poruč, objavila poročilo na to temo. Potem, kar se tiče fiskalne politike, mislim, da sem že kar obsežno to prebral, lahko pa si preberete tudi moj govor, ki je na spletu. Tako, zdaj pa samostojni. Anemans. Okay. I'll speak Dutch, uh, Mr. President. Govoril bom nizozemsko, predsednik. kar se tiče nakupnega programa ABS in ukrepov programa TLL, TLTRO. Tukaj niste ustvarili premikov v sistemu, kajti pri enotni valuti nimamo prav veliko manevrskega prostora, razlike pa so kromozanske in tudi ni, je dovolj likvidnosti, dovolj poceni denarja. Težava v evromočju ni v tem manjkajo pa strukturne reforme in ni zaupanja. Banke imajo dovolj denarja, vendar pa še vedno obstajajo velikanska tveganja in gre za ponovno dokapitalizacijo veliko bank. Govorili ste o tem, da mezanin tranš ne boste odkupovali, če ne bo državnih jamstv, če sem to prav razumel. In dejali ste tudi, da po vašem mnenju to ne bo šlo, ker bomo potem samo prelagali tveganja naprej in bo konec koncev potem plačeval davkoplačevalec. Seveda, da pa bi potem resnično se skupaj odkupili, pa bi naredili še en korak v napačno smer in bi potem spet obudili stare napake. Torej, državna jamstva, to so ena možnost, kako pa bomo potem ta program izvajali v posameznih državah članicah in potem še nekaj, upravljanje programa ABS. Sedaj bi naj z eh, BlackRock, ali je to eh, res, kaj tiče to res, je to eden od razlogov za krizo, kaj ne? Hvala. Glede prvega vprašanja. Ravno sem zaključeval svojo uvodno izjavo s temi besedami. Rekel sem, da bo krize konec šele takrat, ko bomo imeli popolno zaupanje v realno gospodarstvo. Tu se strinjamo. Še zlasti v pripravljenost podjetij, da spremajo tveganje, vlagajo in stvarjajo delovna mesta. To je odvisno od vrste dejavnikov, vključno z našo denarno politiko, pa tudi, in kar je še pomembneje, od izvajanja strukturnih reform, Uh, vzdrževanje kredibilnosti fiskalnega okvirja in krepitve upravljanja na evrskem območju. Glede druge točke, že prej sem razložil, zakaj potrebujemo uh, finančne inštrumente zavarovane za stavo premoženja, tako imenovane EBS, zakaj ne veljajo za nevarne, veljajo za varne. Drugo pa glede uh, mezanin tranš. Tega ne bi naredili brez eksplicitnih javnih jamstev. Potem BlackRock. Ne vem, ali je bil distributer eh, tako imenovanih subprime, ampak mi jih uporabljamo kot svetovalca za to, da pomaga Evropski centralni banki oblikovati ta program, ki ni nič čudnega. Eh, Federal Reserve je uporabil iste menedžerje, ki so pred tremi leti, štirimi, pomagali tudi njim. BlackRocka ne uporabljamo zato, da bi izvajali posle, da bi oni kupovali sredstva. Torej, oni so zgolj svetovalci, zato smo izjemno previdni, da ne bi prišlo do konflikta interesov. Zato zelo poskrbimo. Hvala lepa. Thank you. Uh, Hvala. Zaključili smo s prvim krogom političnih skupin, zdaj pa v drugem krogu. Marko Sebe, podpredsednik. Eh, Hvala. Ne vem, kje naj pravzaprav začnem. Najraje ne prisluhnim drugim, kajti vedno znova slišimo, da je treba pomagati realnemu gospodarstvu, da zato moramo omogočiti poceni denar. In če si pogledamo, ne prihajam iz zelenih. Ne, to se ne bo nikoli zgodilo. Ampak hvala za povabilo. Že leta dolgo propagirate to, da je potrebno dati na voljo ugodna sredstva in če si pogledamo krizno banko, vidimo, da bi lahko imeli vtis celo, da ste pretiravali, zdaj ste predstavili sklepe. Vidimo, da so to druge banke že naredile v Evropski uniji, v um, Združenem kraljestvu recimo. Prepovedovali ste nam samo o prednostih. Zdi se mi, da ste pozabili na stranske učinke. Ali se banke obnašajo tako, kot ste pričakovali, ali denar v končni fazi le ne odteče ponovno? na tista področja, ki nimajo nič opraviti z realnim gospodarstvom in ustvarjanjem novih delovnih mest. Občutek imam, da so ti stranski učinki kar nekako pomešani v te politične odločitve in mislim, da ugotavljamo tudi to, da ni popraševanja po kreditih v realnem gospodarstvu v nekaterih državah. Torej, To, da je denar na voljo, sploh ni problem in ne rešitev, če ni popraševanja izraelnega gospodarstva. In na to tudi moje vprašanje. Verjetno mi boste seveda zdaj bolj malo povedali glede stranskih učinkov, ampak kako je sploh možno ustvariti strukture da bi denar, ki ga ponujate tako poceni kot še nikoli, da bi ta denar resnično uporabilo realno gospodarstvo, brez tega ne bomo prišli iz te krize. Uh, Medtem, ko izvajamo to denarno politiko in izvajali bomo še kar nekaj časa, In če upoštevamo tudi to, da če primerjamo našo denarno politiko z eh, drugimi državami, vidimo, da so naše denarne politike vse bolj divergentne. Z drugimi besedami, še naprej bomo ostali ekspanzionistični in to še kar nekaj časa. Vendar pa, istočasno smo zelo pozorni in se zelo zavedamo, da bi to lahko sprožilo tudi tveganja za finančno stabilnost. Sprašujemo se, ali vidimo ta tveganja, ali na evrskem območju imamo kakršnekoli znake teh tveganj. Opravljena je bila zelo zanimiva analiza na Banki za mednarodne poravnave pred dvema tednoma. Ta analiza je pokazala, da je volatilnost na zgodovinsko nizki ravni, eh, rizične premije in razlike pa so zrasle nad vsemi pričakovanji. Obenem pa na evropskem območju ne vidimo, morda drugot, na evropskem območju pa ne, torej ne vidimo tega vzvodja ki bi ga povzročilo povečanje bančnih kreditov. Skupaj z nizkim tveganjem in nizko volatilnostjo bi to lahko predstavljalo začetek mehurčka. Tega ne vidimo. In če si pogledamo različne tržne segmente na evrskem območju, ne vidimo posebnih ali omembe vrednih znakov kakršnih koli ekscesov. Če bi to opazili, potem bi to bili vsekakor omejeni pojavi. In da bi se spopadli s temi omejenimi pojavi, bi morali uporabiti naše eh, previdnostne politike, ne toliko denarnih inštrumentov, ki se nanašajo bolj na celotno območje, ne na posamezne lokacije. Še nekaj ste vprašali s tem v zvezi ali ne? Vprašanje je bilo, ali resnično obstaja možnost, da bi prišlo do rasti na strani popraševanja. Zdi se mi namreč, da ni problem v tem, da ni denarja, pač pa ni popraševanja po njem. Povsem prav imate. Imamo problem glede popraševanja, zagotoviti želimo, da bodo obstajali finančni pogoji, da takrat, ko bo popraševanje, bodo sredstva na voljo. Pozitivno pa je to, da ti boljši finančni pogoji so se uveljavili v gospodarstvu. Ne smemo pozabiti, da to, kar se je zgodilo pred sredino leta 2012, je pravzaprav bilo to, da smo videli eno krizo financiranja za drugo. Videli smo tudi obresno miro, ki je zrasla v nebo. Videli smo tudi, da se je bančni sektor močno razdrobil. Zdaj pa vidimo, da se nekaj dogaja. Kar nekaj kazalnikov vidimo, ki nas podbujajo in ki kažejo na zmanjšanje te razdrobljenosti, vendar pa seveda si želimo videti več povpraševanja. Denarna politika samo ustvarja predpogoje, potem pa je na drugih politikah, ki imajo ključno in prevladujočo vlogo pri spodbujanju povpraševanja. No, jako... Hvala. Jakob von Fejsek. Hvala, gospod predsednik. Postavil vam bom vprašanje o bankah. Prej ste rekli, kako spodbuditi banke s tem, da se jim da specifične prošnje. Leta 2012 ste kot guverner italijanske eh, nacionalne banke da, me, dali tako prošnjo. Evropska centralna banka bo prevzela samo nadzorno vlogo za večje banke, vendar pa si ne znam razložiti, da Evropska centralna banka ni dovolj pritiskala, da bi dosegli zamrznitev dividend za velike banke, glede na to, da smo še vedno v neki fazi razdolževanja. Zakaj Evropska centralna banka tega ni naredila? Zakaj ni skušala zamrzniti dividend? To sprašujem še zlasti v kontekstu, jaz jih nimam, vi jih verjetno imate, te številke. Zdi se mi, da so se banke le malo potrudile, da bi pridobile svež kapital. In drugo vprašanje, vem, da bo že dolg čas od tega, ampak vrnil bi se na tako imenovane EBS. Moram reči, da tega še zmeraj ne razumem. V osnovi gre za to, da če je tranša ABS, ki jo kupujete brez tveganja, ne vidim, kako bo to pomagalo v kreditnem kanalu. In ker gre za precej omejen segment, ne vidim tudi, kako bi to doseglo obseg, ki bi pomagal pri drugih kanalih, kot je recimo eh, kanal menjalnih tečajev. To sta moje dve vprašanje. Uh, Najprej prvo vprašanje. Pristojnosti Evropske centralne banke niso pristojnosti nadzornika. Evropska centralna banka, ko bo prevzela nadzorne pristojnosti, bo lahko zahtevala znižanje dividend, plač. To imate prav tudi v zvezi z Banko Italije. Prav tako bomo lahko zahtevali, da se dobiček uporabi za krepitev kapitalske baze, ampak do takrat ECB teh pristojnosti nima. Torej, zaenkrat so nacionalni nadzorniki tisti. Nekateri, mimo grede, so naredili točno to, za kar se vi zauzemate, drugi pač ne. Odvisno je skratka od cele vrste nacionalnih situacij in od situacij v posameznih inštitucijah. Glede drugega vprašanja. Omenili ste vsaj dve točki. Prvo je, kako lahko kupovanje nadrejenih tranš, pač dokler ni držav ali vlad, ki dajo jamstva, kako bi ta prostor na bilanci bank lahko prispeval. To drži delno, ne pa povsem. Namreč, če si pogledamo manj tvegani del kapitala, tam so pristojbine veliko niže kot pri mezaninu. Vendar pa vseeno niso nič. Do neke mere zato to ima učinek na kapitalski strani. Na strani financiranja pa bo učinek uh, dopolnil učinek TLTRO. Glede financiranja, tam bo učinek velik, pač odvisno od velikosti trga. Sicer pa moram reči, da ni povsem jasno, kakšna bo velikost trga. Če namreč pogledate to po neki nominalni vrednosti, potem boste videli kar precej velik trg. Vendar pa smo se odločili, da nočemo vzeti cele vrste ABS inštrumentov, ki ne izpolnjujejo naših uh, zahtev. Želimo, da so enostavni, transparentni in da vsebujejo posojanje realnemu gospodarstvu. Potem to zmanjšamo, potem pa se pojavi vprašanje, kolikšen del tega je v sekundarnem trgu in koliko zadržijo vlagatelji. In precejšen delež tega zadržijo prav vlagatelji. Tako da, ali bo naš vstop na ta trg povečal sekundarni trg in ali bo to prepričalo vlagatelje naj trgujejo z deležem, ki ga bodo zadržali. To je vprašanje. Menimo, da je velikost trga dejansko taka, da odgovarja naši pobudi. Potem se spraševali, kakšen je učinek na menjalne tečaje. Kot veste, Vsaka pripomba glede menjalnih tečajev je še zlasti občutljiva, kajti zlasti na G20 smo se zavezali, da bomo menjalne tečaje obravnavali kot stvar skupnega interesa. Večkrat sem že povedal, da menjalni tečaji niso cilj politike, vendar pa eh, je zelo pomembno tudi to za stabilnost cen in rast. Videli smo, da se menjalni tečaji slabijo v zadnjih nekaj mesecev. Hvala. Euh, Hvala. Gospod predsednik. G20 obstaja že kar nekaj let. Ustanovljen je bil po finančni krizi. Zanima me, ali nam lahko na kratko poveste, katera področja so se izboljšala zaradi delovanja G20. Katera so tista področja, kjer je treba še veliko stvari postoriti in kako bi se danes lahko bolje zavarovali pred sistemskim tveganjem, kot je bilo tisto leta 2008 in kako dobiti več denarja v realno gospodarstvo. Hvala lepa. Eh, it's, it's kind of a... Na ključje je, da postavljate to vprašanje ravno nekomu, ki na zadnjem G20 ni bil. Ampak poudarek zadnjega srečanja G20 je bil predvsem na dokončanju finančnih ureditev, s čimer smo začeli leta 2008. V osnovi želimo in kolikor vem, je tudi bilo precej razprave o tem, kako ponovno spostaviti rast na G20. Glede vašega prvega vprašanja, reči moram, da je G20 bil še zlasti ploden sestanek skupine, zato da bi spodbudili napredek pri novi finančni ureditvi. Želimo si, da bi bančna industrija postala bolj odporna na krize, ki so vedno možne in ki se vedno lahko pojavijo. Torej, precejšen napredek je bil na tem področju dosežen, ampak med tem, ko je bilo precej napredka, kar zadeva samo strukturo, je bilo pri implementaciji napredka bolj malo. Z vrnitvijo zaupanja v finančne trge pa lahko rečem, da ta občutek nujnosti, ki bi prispeval k temu, da bi vsi nadzorniki, regulatori začeli sodelovati, da bi vsi skupaj prispevali k nekemu globalnemu sistemu, ta želja se je nekoliko zmanjšala, bi dejal. Zelo pomembno se mi zdi, da skupina G20 še naprej razpravlja o teh temah, da se zauzema za napredek. Drugo vprašanje, o katerem je bilo govora v Avstraliji, pa je rast. Katere so prave ekonomske politike za doseganje rasti? S tem v zvezi. Je koordinacija gospodarskih polic, politik zelo pomembna in potem tako imenovani učinek prelitja, spillover torej. To postaja vse pomembnejše in je bilo pomembno tudi v razprava G20. Alessia Mosca. Hvala, Alessia Mosca. Grazie, hvala, predsednik. Predsednik dragi, hvala za to priložnost, da se vrnem na zaskrbljenost, ki jo je danes izrazilo že mnogo ljudi glede učinkovitosti denarnih politik. Kakšen je učinek teh politik na realno gospodarstvo in torej tudi na potrebo po večji usklajenosti denarnih politik in strukturnih reform v posameznih državah, po drugi strani pa imamo tudi agregatno popraševanje. Moje vprašanje je naslednje. Smo v novi fazi evropske politike, imamo načrt javnih investicij, to je bilo najavljeno, bo pa podrobne razdelano v prihodnih nekaj tednih. Sprašujem, katere bi lahko bile prioritete za ta vlaganja, za to, da bi bilo čim manj upočasnitev. In kot drugo, v Jackson Hallu ste se še zlasti zaustavili pri depresivnem učinku, ki ga imajo visoki davki na denarne politike. Z tega vidika vas sprašujem, v luči majhnega učinka, ki so ga vaši ukrepi imeli, ali ni čas, da bi spremenili pristop in kaj menite o Evropskem združenju proti brezposelnosti. To združenje ima bistveno drugačen pristop in upošteva tudi nacionalne asimetrije. Uh. Hvala. Vprašanja so zelo obsežna in eh, do neke mere tudi izven pristojnosti centralnega bankirja, ampak ena od žrtev finančne krize so nedvomno bila vlaganja. To velja tako za zasebna kot tudi za javna vlaganja. Danes so vlaganja skupaj Mislim, da je agregatna vrednost v odnosu do BDP-ja na ravni, ki nismo bili priča že desetletja dolgo. Javna vlaganja so postala zelo nizka in to iz enostavnega razloga. Države morajo predvsem konsolidirati svoje proračune in to ponavadi naredijo na dva najenostavnejša načina. To pač naredijo v stiski, zmanjšajo se vlaganja, povečajo se davki. Vse to skupaj v času krize, skupaj z zaupanjem, ki je bilo izgubljeno, vse to skupaj je ustvarilo zelo resno situacijo brezposelnosti. To je ta ciklična komponenta brezposelnosti na evropskem območju. Vedno govorimo, da gre za strukturne zadeve, da obstajajo resne ovire za ustvarjanje delovnih mest na evropskem območju in to je do neke mere res. Gre pa tudi za ciklično komponento, ki jo je treba upoštevati in ki jo je treba obravnavati. Zato je vrnitev k naložbam zelo pomembna in zato potrebujemo tudi eh, fiskalno konsolidacijo. Ta povratek k naložbam pa mora iti z roko v roki z ukrepi, ki so namenjeni temu, da bi okrepili zaupanje na strani zasebnega sektorja, da bi ti zaupali v prihodnost gospodarstva. Hvala. Hvala. Werner Langen. Dank, Herr... Hvala lepa, gospod predsednik. Pred dvema letoma ste svojimi jasnimi izjavami v Londonu zaključili z špekulacijami praktično preko noči. Ne bom postavljal vprašanj glede kazalnikov, ki so zgolj stvar konjunkture. Vprašal bi raje, kako ocenjujete različno usmeritev ZDA in v Evropi? Vidimo, da FED zvišuje obresti, vi pa ste jih še nadalje znižali. Učinek je bolj majhen, zdaj pa želite vstopiti v program nakupovanja. Vidimo, da gre pravzaprav za neko politiko, ki gre v nasprotno smer in to bi lahko povzročilo tudi turbulence. Kako ocenjujete to? Ali ECB ne razmišlja, da bi spremenila svojo zelo ohlapno denarno politiko prej kot pred letom 2016? In tretjič, kako v tem kontekstu ocenjujejo oziroma ocenjujete slab položaj evra v primerjavi z dolarjem? Vidimo, da je prišlo do precejšnjega paca. In če nismo dosegli ravnovesja med evra in dolarjem, ali bi to lahko pomenilo tudi, da bodo vlagatelji bežali na dolarsko območje. In zelo bi me veselilo, če bi mi povedali, česa se bojite, kaj pričakujete in kako ocenjujete to, o čemer sem govoril. Hvala lepa. Vaše prvo vprašanje. Ko različna območja sveta, še zlasti velika območja, kot so ZDA, evrsko območje, ko se ta območja razlikujejo po svoji denarni politiki, potem na obeh stranih Atlantika moramo, in to tudi počnemo, pozorno spremljati, kaj se dogaja naše odločitve in sporočanje teh odločitev ne sme povzročati neželenih premikov na trgih in to ne sme povzročati neželenih posledic, kar bi dejansko lahko in to se je tudi že zgodilo. Pred nedavnim se je zgodilo, da je prišlo do nekaterih nepričakovanih učinkov na trgih. Zelo se zavedamo s kolegi, da moramo naše odločitve sprejemati zelo, zelo pozorno in da moramo prav tako te odločitve zelo skrbno sporočati. Naš namen vsekakor je, da bi se izognili vsem neželenim turbulencam in motnjam na trgih. Do zdaj so se stvari odvijale v želeno smer. Pa še drugo vprašanje se je nanašalo na to, kdaj bomo spremenili našo ohlapno denarno politiko. Takrat, ko bomo izpolnili naš mandat. To pa je, da inflacija ponovno doseže 2 odstotka oziroma po 2 odstotka. To je prvi, če ne glavni cilj, ki ga imamo pred seboj. Seveda je tudi v pogodbi zapisano, da je to naš prvi mandat. Glede na projekcije bo naša denarna politika ostala ohlapna in kot rečeno tudi zelo ugodna na nek način in to še zelo dolgo. Prej sem se že dotaknil stranskih učinkov, zlasti, ko gre za finančno stabilnost. Ne bom tega ponavljal, o čemer sem že govoril, ampak zelo pozorno spremljamo tudi to plat. Nočemo biti samozadovoljni. Tretje vprašanje pa se je nanašalo na menjalne tečaje. Kot rečeno, vedno je zelo težko za predsednika centralne banke tako velikega območja komentirati uh, menjalne tečaje. Mi vsi skupaj smo na G7 in G20 zelo omejili naše izjave. Dejali smo, da bomo to obravnavali kot stvar skupnega interesa, zato zelo težko komentiram kaj takega. Uh, rekel bi samo in se vrnil na vaše prvo vprašanje. Naše denarne politike so na dveh razhajajočih se poteh tako bo ostalo še kar nekaj časa. Namreč oživitev v ZDA in inflacija v ZDA bo naraščala, pri nas pa je vse skupaj veliko bolj počasno. Hvala lepa. Hvala. Ole Ludvigsson. Tak for ordet. Og trivelig at du er her, eh, Mr. Draghi. Hvala lepa, lepo, da vas vidimo tu, gospod dragi. Zadnje čase je učinek brezposelnosti močno vplival na denarno politiko. Mislim, da je prav, da je brezposelnost kot dejavnik dobil večjo težo. Brezposelnost na evrskem območju je zelo visoka, strukturna brezposelnost je zelo visoka. Ali mislite, da bo Evropska centralna banka lahko dosegla svoj inflacijski cilj 2 odstotka oziroma po dvema odstotkoma, glede na to, da je brezposelnost tako visoka? Oziroma ali mislite, da je treba najprej znižati brezposelnost za to, da bi na nek trajnosten rok dosegli želeno inflacijo? kakšen učinek eh, bo vplivala brezposelnost in kako bo vplivala tudi na plače na dolgi rok. We, um... To je zelo pomembno vprašanje za izvajanje naše denarne politike. There are, there are, there are Vsaj dva odgovora sta na to vprašanje in eh, ta dva odgovora se med seboj dopolnjujeta. Inflacija je znašala 3 odstotke leta 2011, zdaj pa je nič celih 4 odstotka. Sprašujemo se, kateri so vzroki za to zniženje. Dve tretjini tega znižanja za obdobje 2011 in do konca 2012. V tem obdobju so bili razlogi za znižanje cena nafte, potem pa tudi znižanje cen živil. Prav tako je bil še tretji razlog, ki pa se je razvil šele kasneje in sicer ob koncu leta 2012, začetku leta 2013. To pa je bilo dejstvo, da smo v vseh državah vključenih v program, da je tam relativna prilagoditev cen zahtevala nižje cene, ki so bile že dolgo časa zelo visoke. To pa je seveda pomenilo tudi znižanje inflacije. kasneje pa je bil ta učinek skrčen in če tudi so cene nafte, živil le malo padle v dolarjih, pa je vseeno to pomembno v primerjavi z tem, da so se spremenili tudi menjalni tečaji. In ravno zato je inflacija še kar upadala. Potem pa vidimo, da je brezposelnost na evrskem območju agregatno gledano postala zelo visoka. In zelo jasno je zato, da brezposelnost in nizko popraševanje, ki sodi zraven, oboje to zelo prispeva k temu, da je inflacija nizka. Pogosto nas vprašajo, kako to, da ste precenili inflacijo, da so naši modeli precenili inflacijo in to kar nekajkrat. Vidimo, da vsi ti modeli imajo neke predpostavke glede cen nafte, glede menjalnih tečajev, glede cen hrane in te precenitve so bile posledica tega, da te naše predpostavke niso bile prave. Ko torej gremo nazaj in si pogledamo naše napake, še pred nedavnem bi rekli, da so te napake v napovedovanju bile predvsem zaradi naših napak v predpostavkah. Kasneje pa smo ugotovili, da določen odstotek naših napak, kakih 20 odstotkov, izvira tudi iz drugih dejavnikov. Eden od teh dejavnikov je tudi brezposelnost. To je nadaljni argument, nadaljni razlog za to, da se strinjam z vami namreč, da brezposelnost igra pomembno vlogo pri tem, da je inflacija zelo nizka. Ah, yes. Hvala lepa. Brian Hayes. Uh, thank you, uh, and you're also... Hvala lepa, predsednik. Lepo pozdravljen tudi predsednik Dragi v tem odboru. Dve vprašanje imam. Najprej me zanima, če bi lahko nekoliko pojasnili ABS, kako bankam koristi. Kot ste sami upravičeno povedali, predstavlja 80 odstotkov posojanja znotraj sistema. Večina bank, ki je upravila stresni tisk, naj bi imela dovolj kapitala. Ampak zanima me, kaj je z financiranjem stranšami druge izgube? Ali lahko tudi hipoteke s tem financirate? Prej ste omenjali namreč hipoteke. Kaj je s temi pogodbenimi hipotekami, ki so bile v, sklenjene v okviru tranš druge izgube? Od zadnjega srečanja v Strasburu ste verjetno slišali, kakšno odločitev je sprejel irski parlament, namreč, da se bo pravila javna preiskava glede jamstva za banke, glede finančnega propada, ki smo mu bili priča pred nekaj leti. Politiki, regulatorji, banke, tudi ECB bodo verjetno izpostavljene v tem okviru. Zanima me, ali bo ECB odigrala pomembno vlogo v tej javni preiskavi. Vaš predhodni gospod Trišej je namreč zavrnil možnost, da bi sploh sodeloval v tej preiskavi, ni želel podajati dokazov za to preiskavo, ki jo bo irski parlament kmalo sprožil. Ali boste izrazili svoje mnenje? Gospod Trišej je bil takrat javni uradnik, ni želel izraziti svojega mnenja. Irski davkoplačevalci so takrat morali zaradi teh bančnih jamstev zagotoviti 64 milijard evrov. Kaj bo ECB storila za to, da se poenostavi potek te preiskave? Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Kar zadeva prvo vprašanje. Ne vem, kaj je s temi tracker hipotekami vam bom kasneje ponudil odgovor. Pri ABS nakupih imamo vrednostne papirje in obveznice, ki temelijo na oceni nepremičnine. Ali bo pri tem prišlo do novega mehurčka? Ne nujno bi bil odgovor. V bilančnih stanjih banki imamo na voljo nekaj manevrskega prostora. In to ne pomeni, da bodo banke nadomestile ta manevrski prostor za istimi posojili, za isti sektor, za iste nepremičnine. Glede druge točke oziroma vprašanja moram reči, da v tem trenutku nimam odgovora. Zagotovo bom o tem razmislil. Se bomo pa morali v ECB in v pravnem svetu o tem pogovoriti. Zaenkrat se še nismo. Ampak zanima me, kakšno je vaše mnenje glede stališča, ki ga je vzel gospod Triše. On je rekel, da ne bo sodeloval v tej preiskavi, on je bil vendarle takrat osrednja oseba, ki je sprejemala odločitve s tem v zvezi. Kakšno je vaše stališče? Pravni svet ECB-ja mora zauzeti stališče do tega, ne jaz. Kot rečeno, o tem se še nismo pogovarjali. Bolje bomo opremljen z odgovori na to vprašanje morda že na naslednjem sestanku. Hvala lepa, Hjug Baje. Hvala, gospod predsednik. Gospod Dragi, par vprašanj v zvezi z nedavnim govorom v Jackson Hallu. Rekli ste, da mora strategija zmanjševanja brezposobnosti zajemati tudi ukrepe glede ponudbe na nacionalni in evropski ravni. Strukturne sklade je treba izkoristiti za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Ste lahko nekoliko bolj konkretni glede politike povpraševanja, koga imate v mislih? Se vam ne zdi, da ima Nemčija na tem področju precejšen manevrski prostor, naprimer, ko gre za pogajanja o plačah, lahko bi zvišali plače v primerjavi s preteklostjo, se vam ne zdi, da bi nemška vlada lahko storila več tudi zato, da se zmanjšajo pritiski na plače, da bi se zagotovile tudi minimalne pogojnine in tako naprej. Imeli ste pa tudi konkretne predloge za posamezne države v okviru tega govorja ste jih podali. Prej je kolegica Moska spraševala tudi o tem, kaj je z davki. Večina držav dviguje davke, zmanjšuje javne naložbe. Ali imate kakšna statistična pravila s tem v zvezi na evropski ravni ali sledite priporočilom Eurostata, če si stvari pogledamo nekoliko bolj od blizu ugotovimo, kolikšno je premoženje in da ta pravila pravzaprav ne veljajo za kumulativno premoženje. Naprimer, če izpostavim Belgijo, moja država kot primer, samo javne naložbe lokalnih skupnosti se upošteva. To je nekje 5 odstotkov javnih naložb v Belgiji, ampak tu predstavlja zgolj 7 odstotkov javnega dolga. Se vam ne zdi? Če želite, da bi teh 300 milijard evrov čim bolje izkoristili, morali razlikovati med produktivnimi naložbami strani držav in lokalnih skupnosti, naprimer, ko gre za financiranje platform, socialnih stanovanj, industrijskega sektorja in tako naprej, in tistimi drugimi, ki so namenjene odpravi dolga. Potem so pa tu še bail-in obveznice, senior tranše, kot ste jih omenili, nekje januarja 2016 naj bi to začelo veljati, se vam ne zdi, da bi različne države sprejemale različne ukrepe glede Bejlina, glede nadrejenih upnikov in tako naprej. Se vam zdi, da bo Bejlin večji v državah, ki so bolj krhke, ne bo to problematično za prihodnje. Hvala. Uh, in, in... Res je. Kar zadeva monetarno politiko. Če želimo, da bi dosegla svoje cilje, torej da se inflacija ponovno dvigne na raven dveh odstotkov ali tam nekje, potem sama monetarna politika v tem trenutku ni dovolj. Potrebovali bomo dodatne politike. Prej sem že namignil v prejšnjem govoru, kot se spomnite, da bodo morali nekatere od teh politik v proračunih razporediti na novo prednostne naloge, da bo treba povečati proračun in naložbe. Nekatere države imajo več fiskalnega manevrskega prostora, druge ga nimajo. Že prej sem povedal, da je Evropski svet podal priporočilo, tako imenovana priporočila za posamezno državo in v tem kontekstu so predlagali tudi politike v tej smeri. Države, ki nimajo fiskalnega manevrskega prostora, morajo v proračunu na novo prerasporediti prednostne naloge. Zato, da bi spodbudile produktivne naložbe, sočasno pa zmanjšale neproduktivne naložbe in davke kar zadeva bail-in glede različnih oblik dolga. Mislim, da se bo vse skupaj začelo leta 2016, ne vem ali 2015 ali 2016. Bo direktiva o sanaciji in reševanju bank natančno opredelila pravila za posamezne kategorije posojil, ki jih bomo reševali z bailinom oziroma z denarjem vrčevalcev. Mislim, da so trgi, pa tudi banke relativno samozavestno sprejele te ukrepe. Ni bilo kakšne panike na trgu zaradi uvedbe novih pravil. Hvala. Thank you. Now... Hvala lepa. In še zadnji. Georgius Kristos. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Dragiju, da je danes z nami. Dve vprašanje bi imel. Eno vprašanje se nanaša na razmere v Grčiji, drugo vprašanje pa je bolj v širšem evropskem interesu. Grška vlada trdi, da Grčija ne potrebuje novega posojilnega svežnja strani evropskih posojilodajalcev, da je pripravljena država stopiti na pot Irske in Portugalske, da bo sama pokrila potrebe po refinanciranju s pomočjo mednarodnega denarja. Gospod Dragi, berem tisk in kolikor vem, bi vam bil ljubši nov svežen pomoči, da bi še vedno država nadzirala gospodarske politike, ki se izvajajo v Grčiji. Vi zahtevate dodatna politična jamstva strani Grčije, zato da bi pomagali grškemu bančnemu sistemu, zagotovili več likvidnosti zasebnemu sektorju. In še vprašanje v zvezi z evropskimi interesi, ali ste enotni v ECB-ju? Ali to velja tudi za države evroobmočja, ali se strinjajo s povečanjem inflacije na raven dveh odstotkov, ali boste znižali obresne mere, ali je kakšno tveganje pri kupovanju obveznic in drugih vrednostnih papirjev, omenili ste tudi morebitne napetosti v prihodnje, s čimer bi se lahko zmanjšala učinkovitost preopisanih politik. Hvala. Hvala lepa. No, najprej naj še enkrat povdarim, da v Grčiji, pa tudi v vseh ostalih državah, ni nobenega kupčkanja, nobenega pogajanja med vladami in ECB-jem. Mi upoštevamo svoj mandat, vlade upoštevajo svoj mandat. Monetarna politika, no ne vem, to pogajanje, trgovanje se večkrat izpostavlja. Včasih nam rečejo, da zmanjšujemo spodbude vladam, zato da bi te izvajale strukturne in druge reforme. Ampak pri tem argumentu na nekaj pozabljate. Mi imamo mandat. Monetarna politika ni nadomestek za strukturne reforme. Tako da je od vlad odvisno. Iskreno rečeno sem nekoliko presenečen nad vladami, ki se odzovejo na obrestne mere in spodbude z tega področja. Če gredo obrestne mere dol, ne izvedejo reform, ne odzivajo se na milijone brezposelnih v državah mislim, da bi to moral biti veliko bolj pomemben dejavnik potiska v državah, zato da bi izvedle reforme, kot pa vprašanje, ali je obresna mera za odsotno točko nižja ali ne. Tako da pogajanj tu ni, niti ni primerno za centralno banko, da bi se pogajala v tem oziru. Drugo, Evropska centralna banka pa tudi upravni svet priznava ta, da da je Grčija dosegla znaten napredek, ko je sprejela številne politične ukrepe tudi na proračunskem, finančnem področju, ko gre za strukturne reforme. To smo nedvomno opazili, pa ne zgolj ECB, temveč tudi trgi. trgi so Grčiji ponudili predvsej ugodne finančne pogoje. Pogoji financiranja so seveda odvisni od tega, ali bo Grčija nadaljevala svojimi prizadevanju na področju strukturnih reform, ali bo Grčija sprejela vse strukturne reforme, ki jih je tudi predvidila v trenutnem programu. Trenutno stanje trgov ne bi smelo biti nekaj samoumevnega, niti v Grči, niti drugotne. Zato predlagam, da vsi izkoristimo ta trenutek za to, da nadaljujemo z reformami, da ne bomo postali žrtev samozadostnosti. Kar zadeva napetosti. Tu ne gre toliko za napetosti. Namreč mi imamo svoj mandat, tu ne gre za neko trgovanje, vlade imajo drugačen mandat kot mi, mi bomo izvajali svoj mandat. Naj še enkrat preberem del uvodne izjave, ki sem jo prej podal. S temi nakupnimi programi smo začeli prehod iz monetarnega monetarne politike, ki večinoma temelji na pasivnem zagotavljanju posojil kreditnim institucijam, k bolj aktivnemu nadzoru upravljanju balan, bilančnega stanja. Hvala. Najlepša hvala, predsednik Dragi. Mislim, da je bil ta dialog zelo koristen, zelo ploden. Naslednji monetarni dialog bo potekal 17. novembra. Predsedniku Dragiju se lahko samo še enkrat zahvalimo in se vidimo na naslednjem srečanju. Hvala. Um, excuse me. Can I ask you? Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Please. Prosim še enkrat, da sedete na svoja mesta. Najprej bi prisrčno pozdravil komisarja Barnjeja. Dobrodošli na izmenjavi mnen. Najprej bi se vam rad zahvalil in vam čestital za vas trud, ki ste ga vložili v to, da bi finančni sektor v Evropi postal bolj odprt, odporen. Hvala, da ste nam pomagali tudi pri oblikovanju bančne unije. Moj predhodnik je z vami tesno sodeloval. Mislim, da je to vaš zadnji nastop v funkciji komisarja v tem odboru. Zato je za nas res pomembno, da se vam zahvalimo za vse, kar ste storili. Hvala za odlično sodelovanje. As a verjetno so vam povedali, da si želi odbor Ekon slišati vaše mnenje o delegiranih aktih in o izvedbenih ukrepih, ki so povezani s trenutnim izvajanjem direktive o sanaciji in reševanju bank in o uredbi o enotnem mehanizmu za reševanje. Tu gre za mehanizem za sanacijo in reševanje. Skupaj bi se želeli z vami pogovoriti o pomembnih delegiranih aktih, ki naj bi jih komisija sprejela, naprimer o likvidnosti, o vzvodih, o dopolnitvi solventnosti 2. Veseli smo, da ste pripravljeni danes našemu odboru povedati kaj več s tem v zvezi. Pričakujemo, da boste komentirali tudi druga širša vprašanja, Mislim pa, da je zelo pomembno, da ste z nami. Dobro je, da ste danes prisotni na tej prvi javni obravnavi tega vprašanja. Mi smo želeli izkoristiti to priložnost zato, da povemo, da tudi mi sodelujemo pri nadzoru delegiranih aktov. Gre pa, kot rečeno, za izmenjavo mnen z vami. Zato bomo še imeli priložnost, da se kot odbor vrnemo nazaj na razpravo o delegiranih aktih jutri, če se bo pojavila potreba potem in če se bodo koordinatori s tem strinjali. Predlagam, da začnemo z izmenjavo mnen. Postopek je sledeč. Najprej besedo dobi komisar Barnier za približno 10 minut. Potem pa bo sledilo 5 minut vprašanj in odgovorov. Komisar Barnier, izvolite. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni, čisto vsi. No, gospe in gospode poslanke in poslanci, to je poseben trenutek, zelo verjetno je Zadnjič, da nastopam v vašem odboru, veliko čast mi je, da se lahko srečam z vami, zato bi tudi rad povedal, gospod predsednik, da sem dojemljiv za vaše predloge, za vaše čestitke, ki presegajo zgolj moje delo, temveč zajemajo delo celotnega kabineta, generalnega direktorata, ki je upravil čudovito delo. Sam sem prispeval k temu, Mislim, da sem tudi sam kakovostno sodeloval z vašim odborom. Nikoli nismo bili samo zadostni ne vi, ne mi. Nekaterih poslancev ni več v tem sklicu. Sodeloval sem z vašim odborom, s predsedstvi, tudi s poročevalci, ne bom jih vseh našteval. Potem so poročevalci v senci, koordinatorji, Glede na to, da imam priložnost, bi se rad zahvalil tudi vašim asistentom, ki opravljajo diskretno delo, so izjemno sposobni. Hvala tudi vsem uradnikom v tem odboru. Najlepša hvala vsem. Čestitam vsem tudi v imenu Adolfa Barbere. Mi smo se prvič srečali 13. januarja leta 2010. Takrat sem upošteval smernice skupine G20, bili smo sredi krize, evroobmočju je grozil razpad. Takrat sem začrtal pot, noben trg, noben finančni proizvod, noben sektor ne sme uiti javnemu nadzoru in modremu urajanju. Nekje štiri leta in pol kasneje je morda priložnost za to, da potegnemo črto. Nismo sicer preveč samozadovoljni s tem, dosegli smo napredek, ampak cilja še nismo izpolnili. Več besed bom povedal o tem kasneje. Mislim pa, da je finančni sektor danes veliko bolj trden, kot je bil kadarkoli v preteklosti, čeprav je bil ravno finančni sektor razlog za nastanek krize. Krize še ni konec, res je, da smo vrhunec krize že dosegli, je pa sledila gospodarska kriza, politična kriza, socialna kriza. Vse te krize so še močno prisotne v nekaterih državah. Sam sem pozval k mobilizaciji če bi moral našteti tri izzive, s katerimi se boste vi kot zakonodajalec morali ukvarjati z novo komisijo in svetom, potem bi bili ti izzivi naslednji. Kot prvo, zagotoviti morate dosledno izvajanje besedil, o katerih smo glasovali. Tu ne gre za neko banalno zadevo. Leta 2015 mora komisija sprejeti, torej prihodnje leto, 175 ukrepov, na drugi ravni, da ne omenjam sploh 120 dodatnih aktov, ki jih moramo nemudoma sprejeti v okviru evropskih nadzornih organov. Tu ne gre za neke podukrepe, gre za praktične ukrepe, s katerimi bomo izvajali reforme. Zaupanje v komisijo seveda ne pomeni, da ji slepo zaupate, temveč komisijo spremljate in upam, da bo parlament še naprej skrbno spremljal, kaj se dogaja z delegiranimi akti, vaš predsednik jih je prej omenil, enako velja za izvedbene ukrepe. Pripričan sem, da bo tudi komisija storila vse za to, da bi parlamentu ponudila ustrezne informacije v zvezi z ukrepi na drugi ravni, da bo zagotovila preglednost, da se bo naprej s strokovnjaki v parlamentu posvetovala pred vsakašnim sprejetjem. To je sporočilo, ki ga bom, če želite, posredoval tudi tistim, ki me bodo nasledili. Parlament spremlja delo komisije. Dobra praksa je, da komisija vse dokumente pošlje parlamentu. Vaš generalni sekretar je lahko sodeloval na sestankih na tehnični ravni z državami članicami. Mesečno obravnavamo delegirane akte in izvedbene ukrepe. Julija je generalni direktorat za notranji trg prav tako v odboru predstavil delo. Tudi moje službe so vam na voljo, generalni direktor, gospod Grs, namestni generalnega direktora gospod Grson je pripravljen priti v odbor bil je pripravljen priti tudi na današnji sestanek. Sam res računam na vaše sodelovanje, zato da dopolnimo tako imenovani single rollbook čim hitreje. September in oktober sta odločilna meseca. Komisija je predvidela, da bo sprejela delegirane akte pri treh ključnih pobudah v trenutnem zakonodajnem mandatu. Naj omenim teme, ki jih je spostavil že vaš predsednik. Uh, direktiva CRD4 v začetku oktobra naj bi sprejeli podrobne ukrepe glede kratkoročne likvidnosti. Predlagali bomo določene spremembe k bazelskim pravilom, ker želimo upoštevati specifičen evropski kontekst, zlasti pa želimo poenostaviti financiranje realnega gospodarstva. Naprimer, v delegiranih aktih bomo opredelili tudi to, kako zagotoviti prednostno obravnavo hipotekarnih kreditov in kreditov MSP-jev. Izpostavili bomo tudi potrošnjo, pri tem se bomo naslonili tudi na politiko kupne moči in druge ukrepe, ki jih je pripravila ECB. Ne vem, če je predsednik prej o tem kaj povedal. Druga pomembna zadeva je solventnost 2. V začetku oktobra bomo predstavili delegiran akt, ki bo pošteval tudi zahteve parlamenta, naprimer, ko gre za prilagoditev pravil majhnim podjetjem, kot so nekatere vzajemne družbe, enako velja tudi za dolgoročne naložbe. Želim si, da bi imeli ustrezne, visokokakovostne ukrepe, tako kot pri dolgoročni likvidnosti. Komisija pa bo kot tretje sprejela tudi akte glede izračuna prispevkov bank k reševalnim skladom. Skrbeli bomo za to, da bodo vse banke prispevale v ta sklad, to smo vedno trdili, predvsem pa bi morali omejiti upravno in finančno breme za najmanjše institucije. Vse to bomo dosegli za sistemom pavšalnih plačil. Šest kategorij bomo uvedli pri majhnih bankah. Te banke bodo plačevale pavšale skladno z velikostjo. Želimo, da bi s tem predlogom poskrbeli za to, da ne bi ista banka plačala dvakrat, se pravi enkrat v okviru materinske družbe in potem še enkrat krševalnemu skladu podružnice gre za stopnjo prilagoditev prispevkov na podlagi tveganja. Vem, da nekateri menite, da je ta stopnja tveganja med nič celih 8 in 1,5 preveč omejena, ampak nekatere države pa menijo, da je ta razpon še vedno preveč ozek. Kompromis glede teh vprašanj je na dosegu. V prihodnih tednih bo opravljen tudi pregled zakonodajnih besedil. Sam bom še prisoten v naslednjih tednih in vam bom prisluhnil, ker želim najti ustrezno ravnotežje med vašimi željami in komentarjih, ki jih bomo prejeli strani strokovnjakov iz držav članic. Resnično računam na vašo podporo. Želimo si, da bi delegirani akti bili objavljeni. Čim hitreje, da bi jih lahko začeli izvajati januarja 2015, ko bo začela veljati tudi direktiva o sanaciji in reševanju bank. Predstavili bomo dva akta v istem trenutku, to je možno, tudi iz pravnih razlogov. Izvedbeni akt pa ne more biti formalno sprejet pred začetkom novembra. Glede same vsebine lahko povem, da bomo oba akta obravnavali sočasno. Gospod predsednik, gospe in gospodje, če pustimo ob strani izvajanje besedilo, o katerih smo že glasovali, no to je naša prva naloga, prvi izziv. Obstaja še en izziv, namreč nadaljevati moramo z delom, ne smemo biti prepočasni, ne smemo izgubljati časa in imeti kratkega spomina glede reform, ki sem jih že predstavil. Te reforme so v teku pri vas in v svetu. V mislih imam predvsem reformo referenčnih kazalnikov. Če se spomnite, skandaloznega primera z manipulacijami. To je negativno vplivalo na obrestne mere, ki jih plačujejo milijoni posojilojemalcev. Drugo pomembno področje so strukturne reforme na ravni bank. S tem bi se morali izogniti temu, da bi izvali načelo prevelika banka, da bi pustili, da propade oziroma prevelika banka, da bi jo ne reševali za javnimi sredstvi. Verjetno se spomnite to vrstnih bank, nekje 30 jih je bilo. V poročilu Likanen je bil podan, mislim, da prostovolen in tudi razumen predlog. Najjavno povem, da je ta reforma po mojem mnenju ključnega pomena. Delo smo začeli izvajati že leta 2010, ko smo se lotili regularizacije bank in upam, da bo vsak prevzel svojo odgovornost, ko nastopi trenutek, zato sam sem odgovornost prevzel. Potem pa je še tretja pomembna zadeva, shadow banking, usporedno bančništvo in urejanje letega. Mislim, da ne bi smeli dopustiti, da poleg teh trdnih, bolje urejenih akterjev na bančnem področju obstajajo še drugi bolj tvegani akterji. Če bi to dopustili, bi zgolj preselili to tveganje izven področja, ki ga imamo pod nadzorom. Tako da se moramo lotiti vprašanja bančništva v senci, ponuditi moramo alternativna sredstva za financiranje realnega gospodarstva. Mislim, da nam je uspelo najti to težko ravnoteže tudi v predlogu o skladu za banke. Financirati bo treba podjetja, uprave, zagotoviti njihovo stabilnost in likvidnost. Četrta pomembna točka. Izvaja se tudi reforma na področju gospodarstva rasti, ko gre za sklad za dolgoročno financiranje Ta sklad naj bi postal referenčni sklad za naložbe. Naprimer, če želimo, da podjetja, ki ne kotirajo na borzi, tudi sodelujo pri tem, večinoma gre za mala in srednja velika podjetja, ko gre za financiranje nepremičninskih in infrastrukturnih projektov. S to vrstnimi skladi bo bolj enostavno zbrati kapital po Evropi in ga potem uložiti v projekte, ki podpirajo gospodarstvo. Na koncu pa bi rad da tudi ta plačilni sveženj izpeljemo do konca. S tem naj bi zavarovali spletna plačila, zagotovili dostop do trga tudi novim akterjem, s čimer bomo zmanjšali stroški in odpravili velike ovire, ki vladajo na nacionalnih trgih. Namreč, ko gre za menjalne tečaje in provizije, ki se pri tem pobirajo, bomo stvari omejili. Res vas prosim, da ne pozabite na stvari, ki so se dogajale. Na finančnih trgih obstajajo zelo iznajdljivi akterji, ki se hitro odzivajo. Trg se vedno odziva veliko hitreje kot politika, kot tisti, ki sprejemajo zakonodajo. In mislim, da bi morali še naprej biti pozorni, skrbni. Prej sem omenil direktivo o plačilnih storitvah, pripravlja se pregled ta direktiva je pomembna zato, ker cilja prav na potrošnike. Želimo si, da bi tudi potrošniki spremenili svoje navade. Potrošniki preko interneta, preko telefona kupujajo stvari in težko razumejo, da na enotnem trgu še vedno obstajajo določene ovire. Strošek razdrobljenosti tega trga je nekje 130 milijonov evrov leto. Gospe in gospodje, prilagoditi se bomo morali in se ustrezno odzvati. Pa ne gre tu zgolj za vprašanje plačil. Veliko dela nas čaka in nedvomno bomo v posameznih besedilih tu in tam odkrili kakšno vrzel. Zato bomo morali biti pripravljeni na hitro stvari popraviti na vzgor, zlasti, ko gre za ambicije posameznih političnih dogovorov. Izkušnje kažejo, kaj lahko storimo. In v prihodnje nam bodo tudi pokazali, ali nekateri akteri na trgu delujejo tako, kot je treba. Naprimer, komisija je predlagala, da se opravijo revizije vsakih šest let, morda bo treba obdobje podaljšati na deset let. Isto vprašanje se zastavlja tudi v okviru tiste prve direktive, o kateri smo glasovali, ko sem nastopil funkcijo, gre za direktivo. IFM mislim pa, da bomo morali upoštevati tudi to, kaj se bo dogajalo s pristojnostmi ESME. Vsi ukrepi, ki bodo imeli enak učinek, se bodo morali prilagoditi. V skupini G20 smo se pogovarjali tudi o skladi Hedge, o finančnih vzvodih, ki jih imamo v tem kontekstu in tudi mednarodni denarni sklad bo moral nekaj storiti s tem v zvezi. Tam, kjer se bodo pojavile vrzeli, pa bomo morali biti pripravljeni prilagoditi svoja besedila. Se pravi, da se moramo pripraviti tudi na to možnost. Mi smo ravno zaradi tega predvideli prehodna obdobja, določbe o pregledu in mislim, da ne bi smeli oklevati pri izvajanju teh določb, če se bo pojavila potreba za to. Čaka nas pa še novo področje, gospe in gospodje, delovno področje, ki bo predvsej časa moralo vzeti tudi novi komisiji, če boste dali vi pobudo za to. Namreč, kako se bodo reševali krize v finančnih institucijah, drugih kot v bankah. Osebno menim, da bi bilo smiselno začeti razmišljati brez nadaljnega, predvsem o tem, da bi morali nekemu evropskemu organu dodeliti pristojnost za sankcioniranje preko denarnih kazni. Vzpostaviti je treba pravila in predpise, ki bodo zagotovili finančno stabilnost na evropski ravni. Prav tako menim, da bi morali skupaj razmišljati o tem, kakšno stališče bo zauzela Evropa pri računovodskih standardih. Veliko časa sem v teh petih letih posvetil tudi temu vprašanju. Žal nismo uspeli doseči ustreznega ravnoteže, še zlasti, ko gre za oblikovanje teh računovodskih standardov na mednarodni ravni. Imamo sicer neke instrumente za konvergenčnost teh standardov, ampak še vedno imamo z ZDA vsebinske razkrijajo različne poglede. Ne vemo, ali bodo oni spoh sprejeli možnost, da bi ti standardi bili konvergenčni nekega dne. Gospe in gospodje, gospod predsednik, opravili smo dobro reformo brez precedensa, nekoliko bi jo lahko pisali lahko tudi kot revolucionarno za banke. Tudi na svetovni ravni je šlo za to, ali smo zmožni uh, pokazati verodostojnost in učinkovitost pri izvajanju odločitev, ki so bile sprejete na ravni 20. Potem pa za zaključek še par besed o odnosih s tretjimi državami. Ne smemo biti naivni, ampak vprašanje je, ali smo pripravljeni sodelovati z njimi. Da pod pogoji, da bi ti tretji akteri, ZDA pa ne zgolj ZDA, sprejeli enakovredne ukrepe. Pri tem je pomembno, predvsem to, da smo mi zelo resni, ko izvajamo reforme. Drugo, konsolidirati moramo globalno sodelovanje v okviru skupine G20 in v okviru sveta za finančno stabilnost. Tretje, biti moramo enotni in odločni, ko se dvostransko pogajamo o uporabi posameznih ukrepov. Mislim, da bi morali uporabiti tudi vse instrumente, ki jih imamo na voljo, In četrto, izkoristiti moramo priložnost, ki nam jo ponuja čezatlantski sporazum o trgovini. Te tip. Čim večjo preglednost moramo zagotoviti z tem pomembnim partnerjem za ZDA. Sam sem sodeloval na številnih formalnih dialogih in meje in omejitve so se pokazale. Besedilo je izglasovano, reforme so se sprožile nadaljevati moramo s prilagoditvijo obsoječega okvira, skrbno morate paziti na stvari. To so področje, na katerih boste delovali v sodelovanju z novo komisijo in z svetom ministrov ter z Evropskim svetom. Gospod predsednik, veliko veselje in čas me je bilo sodelovati z vašim odborom. Hvala lepa še enkrat. To sem res moral povedati. Thank you. Hvala lepa. Gospod komisar, za vaše uvodne besede. Tako. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej Markus Ferber. Ja, vielen dank. Hvala lepa, gospod komisar. Naj se tudi sam priključim zahvali za vas in za vaše delo. Sedaj smo imeli enega komisarja, potem od sedaj naprej bomo imeli štiri za vaš dosje. Razdelitev nalogov v novi komisiji je pač takšna. To govori vam v prid. Lahko si predstavljam, da seveda pozorno spremljate to, kar smo se dogovorili na ravni ena, kar se tiče veliko zakonodajnih predlogov v tem mandatu in potem tudi na ravni dve. Tukaj gre še prav posebno za stvari, ki so še pred nami, ki jih moramo še rešiti. Tudi vi sami še, preden bomo 1. novembra dobili novo komisijo. In gotovo je tema številka ena, kako je z oblikovanjem bančne unije, kako je z direktivo sanacije in reševanja bank in z enotnim mehanizmom za reševanje. Vedno je parlament tudi izpostavil, da moramo ovrednotiti tveganje. Pri zadnjih predlogih še ni bilo vse dobro, če sem to previden, kajti mora biti tako, da bomo upoštevali bolj tiste, ki so bolj izpostavljeni tveganju. In potem moramo seveda izpostaviti še nekaj točk, ki si jih želimo, da bi bile bolj podrobno razdelane. Veni smo veliko pogajan z vašimi službami in želimo si, da bi še ta mesec ali na začetku oktobra prišlo do konkretnega predloga komisije, da bi potem lahko dosegli soglasje, poslali jasno sporočilo na zven, tam, ker so še tvega, ne moramo to jasno omeniti. To je tudi pri izvedenih instrumentih, ne bom šel v podrobnosti. Lahko si predstavljate, da pri izvedenih instrumentih in povezovanju le teh nismo ravno najbolj entuzijastični. kako je potrebno zmanjšati tveganja in ta element tveganja je potrebno upoštevati. Potem pa pošaljni znesek za manjše banke, to je prvi korak v pravo smer. Upam, da bomo v naslednjih tednih ali dneh, glede na to, kako hitro nam bo to uspelo, dobili nov predlog vaših služb in da bomo dosegli dogovor. Hvala lepa. Yes. Pet minut imate za odgovor. Seveda lahko odgovorim na vprašanje Markusa Ferberja. Verjetno bodo tudi drugi poslanci omenjali to vprašanje, morda bi bilo tako laže, če se dajali. Da, da, prav imate besedo dobi Eliza Ferreira. Hvala lepa, gospod komisar, da ste ponovno z nami. Hvala lepa za čudovito, neverjetno delo, ki ste ga opravili z ekipo posameznikov. Vedno ste bili na voljo, vedno ste bili učinkoviti. Evroobmočje je doživljalo težko obdobje, tudi mi smo doživljali težko obdobje, vi pa ste v tem trenutku pravili krasno delo. Hvala lepa, da ste na naših srečanjih izpostavljali vprašanja, ki so pomembna za parlament, za svet, tudi za vašega naslednika. To so vprašanja, na katera ne smemo pozabiti pri zaključku dela in pri nadaljem delu, ki ga bomo upravljali. Imam nekaj manjših vprašanj. Zanima me, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi, če imate kakšen predlog. Najprej, bančna unija. Tu smo dosegli korak naprej, ki se mu nismo nadajali. Pred tremi, štirimi leti nismo bili zmožni sploh razmišljati o tem, da bi nekega dne to dosegli. Najbolj kompleksen del je sedaj opravljen, obstaja pa nekaj, kar pogrešam v tem scenariju. To je kar izginilo, zato me zanima, kaj se dogaja s političnim kompromisom iz leta 2012, ko šlo za jamstvo za uloge. Takrat smo govorili o reševanju, o zajamčenih vlogah. Ne vem, kaj se je potem zgodilo v tej zadnji fazi, zakaj je to vprašanje izginilo z politične agende. Vi tudi tega niste omenili, zato me zanima, kaj se s tem dogaja. Potem mehanizem za reševanje. Trenutno zaključujemo z delom na tem področju, sodelujemo z vašo službo, z svetom, predvsem na delegiranih aktih delamo. Zanima me, kaj je z medvladnim dogovorom. Ali se kaj premika na tem področju, ali imate kakšno časovnico, predvsem kaj bo z ratifikacijo tega medvladnega sporazuma, ali bomo morali van vključiti tudi prispevke bank ali bo to potem šlo v skrinje posameznih držav? Verjetno ste pozabili tudi na obljubo, ki je bila formalno in zelo resno podana v svetu. Namreč, da naj bi poiskali proračunsko postavko tudi za mehanizem za reševanje, da bi ta imel nekoliko večjo težo, ko bo začel delovati, da bo lahko bil v pomoč in koristen za obdobje osmih let. Potem so pa tu še ta zadnja vprašanja, ki jih je spostavil tudi kolega Ferber. Osrednje vprašanje je naslednje. Parlament je na prvi ravni, ko se je sprejemala zakonodaja, izrazil nekaj pomislekov. Zanima me, ali ste te pomisleke upoštevali in ta dejavnik tveganja je verjetno najbolj pomemben v tem oziru. Ne bom se spuščala v podrobnosti, podrobnosti vi poznate. Zanima me, če imate novejše informacije morda v zvezi s temi vprašanji. Tako se bomo tudi mi lažje pripravili na nadalje sodelovanje z vašim mi sodelovci. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa je KR van Overhead. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste z nami, da ste upravili dobro delo glede bančne unije. Dve vprašanji, obe povezani s prispevki bank. Prvo je sledeče. Kako bo komisija zagotovila, da bosta dve banke evromoča, ki sta majhni banki po definiciji in ki imata enak eh, profil tveganja, da ne boste končali tako dosto plačevali drugačne prispevke samo zato, ker ima ena od bank sedež v državi, ki je v postopku prekomernega primankljaja, druga pa nima sedeža v taki državi. Še drugače opišem to vprašanje, ta kalkulacijski model, kolikšno težo pripisujete tveganosti ekonomije države, v kateri banka posluje. Drugo vprašanje, kako boste zagotovili enake pogoje za plačilo prispevkov enako velikih, enako tveganih bank v evroobmočju in izven evroobmočja. Hvala lepa. Hvala lepa. Torvalds Alde. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, komisar, da ste z nami. V uvodnih izjavah ste govorili o enotnem pravilniku in nadaljeval bom tam, kjer so ostali končali, na nekoliko drugačni ravni. Rad bi spregovoril o bančnih pristobinah in možnosti za fragmentacijo. Nekatere države članice imajo davčne vlašave za davčne prist, bančne pristojbine. Običajno govorimo o potrebi, da ne smemo prelagati eh, bremeno bank na davkoplačevalce, potem skozi stanske vrata pa to nekatere države počnejo, saj Belgija, Francija in tudi Švedska. mislim, da banke ne bi smele teh pristojbin prelagati na davkoplačevalce, vendar pa to potem tudi izkrivlja konkurenco med bankami. Rad bi vedel več, ali imate kakšne načrte, ali ima komisija kakšne načrte na to temo. Mikrofon, prosim. The... Če ima komisija kakšne načrte, za harmonizacijo na tem področju, zato da bi ustvarili enake pogoje za vse. Običajno tudi mi kot politiki govorimo o potrebi enakih pogojev za vse. Čeprav morda kdo potem seveda želi kršiti pravila. Hvala lepa. Gue. Fabio De Masi. Ja, vielen Dank, Herr Barnier. Äh, zunächst. Hvala lepa, gospod Barnier. Tudi z moje strani vse dobro za vaše obdobje po komisarju, po položaju komisarja. Dejali ste, da je ureditev enočnih trgov postala bolj učinkovita. Martin Wolf iz Financial, Financial Timesu to primerja z enim od zakonov, eh, zakonov Roosevelta. Nisem točno štev, koliko strani ima zakonodaja v EU, vendar pa dvomim, da je postala bolj učinkovita in sem zelo skeptičen, ko vidim, da sedaj Juncker predlaga nekdanjega lobista iz Sitija za regulacijo finančnih trgov. Mislim, da je to ključna težava, too big, too big to fail, prevelik, da bi propadel, da tega še nismo razrešili. In zato bančna unija še ni učinkovita in davkoplačevalci bodo še vedno morali prevzemati jamstvo. Zelo sem pesimističen, ker menim, da je sklad za reševanje v takšnem obsegu, kot ga imamo, že samo zaradi številk, kot smo jih videli, ne zadošča in zato tudi ni resen, kar se tako plačevalcev tiče. Naslednja vprašanja. Prvič, rad bi vedel, ali po vaši oceni ta implicitni ta implicitna refinancirajoča prednost, prevelik, da bi propadal, ali se to še uveljavlja, ali pa je to tveganje postalo manjše, medtem ko je komisija sprejela ukrepe, ali pa ni koncentracija v bančnem sektoru celo narasla. Drugič, rad bi vedel, ali menite, da bomo v eh, sklopu sklada za reševanje, naprimer eh, pri propadu nemških hranilnic, lahko poštevali vse vidike, da je to že upoštevano. In potem rad bi vprašal, kaj menite, ali Evropska komisija resnično želi, da bi zahteve za lastni kapital za podružnice v bile sedaj oslabljene, tako kot ZDA tudi v Evropi. Hvala lepa. Thank you. Now for the greens. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih Filip Lambert. Hvala lepa. Najprej moram reči, da se strinjam s Fabijem Demasijem, tako da ne bom ponavljal tega, kar je rekel gospod Barnier. Opravili ste izjemno delo. Vi ste eden od zadnjih članov te prave evropske monarhije v Evropi. Ste pa pokazali tudi občutek za parlamentarizem, kar je nekoliko nenavadno, glede na to, da prihajate iz Francije. Hvala za to. Mislim pa, da ste plačali tudi realno ceno zaradi tega. In uh, tu ne gre za simulacijo, zato bi se vam res rad zahvalil. Če pustimo to ob strani, Fabio je prej omenil obsek evropske zakonodaje. Po mojem mnenju je to moč pripisati temu, da bolj kot je zakonodaja kompleksna, več možnosti ponuja, da zaobidemo vsaj duh te zakonodaje. Če si pogledate obseg zakonodaje na prvi ravni, se ste že sami povedali, koliko je potem zakonodajnih aktov na drugi ravni. In to moramo še sprejeti. Tri Probleme bi spostavil. Direktiva o sanaciji in reševanju bank tu je vprašanje, koliko bodo banke prispevale. Ne želimo si, da bi banke, ki nikoli ne bi potrebovali tega sklada, bile dolžne prispevati. Banke, ki predstavljajo 80 odstotkov celotnega deleža, bodo imele potem 80 odstotni delež v tem skladu. Ne vem, ali bo to razmerje 1,6, 3, ne vem koliko proti ne vem koliko, tu je dejavnik tveganja sekundarnega pomena, ko gre za prispevke bank. Tega mi ne moremo sprejeti, zelo dobro vemo, odkot to prihaja, to prihaja iz velikih nemških, francoskih, španskih, italijanskih bank, saj jih poznamo, to so sistemske banke, ki so želele samo prenesti del svojih obveznosti. Potem, delež likvidnosti v okviru CRD-a. Prej ste rekli, da naj bi bil ta delež izračuna na podlagi vladnega dolga, gotovine in pa Evropske centralne banke njene sposobnosti. Potem naj bi tu vključili še krite obveznice, ABS, o tem se govori zadnjih nekaj tednov, tudi danes popovdne smo se o tem pogovarjali. Zakonodaja pa pravi, da ta dva zadnja elementa ne morete biti sprejeta kot aktiva, kot likvidnost, če Evropski bančni organ to prizna kot tako, ampak Evropski bančni organ tega ni storil. Komisija pa bi rada naredila uvinek mimo tega. Zato me zanima, zakaj želite še enkrat ošibiti pravila, ki jih je sprejel zakonodajalec in za katere je želel, da bi na drugi ravni bila veliko bolj stroga. Še solventnost dve, tudi tu ponovno ugotavljamo, da preko stranskega okna prednost dajete ABS-u in želite zmanjšati raven zahtevanega kapitala za kritje tvegan. Tako da obstaja tveganje, da bomo do določene mere stvari razdrobili, kar je ravno v nasprotju s tem, kar je želel doseči zakonodajalec z zakonodajnimi akti na drugi ravni. Zato bi rad povedal, da bom zelo razočaran na tem, če bi po izteku vašega mandata na zahtevo kakšnih finančnih skupin ošibili vse to, kar ste vi dosegli. Hvala. Hvala lepa. EFDD ne želi besede. Je kdo tukaj? Želi besedo? Ne. Tako da dobi besedo kar komisar Barnier. Merci beaucoup, monsieur le. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem govornikom, koordinatorjem, predstavnikom skupin skupin za to skupinsko razpravo, saj smo videli, da se horizontalno pojavljajo podobna vprašanja ali se navezujejo druga na drugo. Markus Ferber in Elisa Ferreira. Res je, vzpostaviti moramo bančno unijo. Sami ste rekli, da tega niti nismo pričakovali ali nekaj takega. Saj veste, ko sem na samem začetku rekel, da je moja prednostna naloga, da vzpostavim Evropski nadzorni organ, kot je bilo to predlagano v poročilu Žaka Larozjera. Saj so obstajale tudi zamisli, da gremo še dlje, ampak v tistem trenutku je bilo to nepredstavljivo. Leta 2010, da bi takrat razmišljali o tem, da bi zagotovili integracijo bančnega sektora na evropski ravni, nihče ni o tem razmišljal, vendar je to potem bilo možno, predvsem tudi zaradi delovne skupine v Evropski centralni banki, tudi predsednik komisije Baroso je storil nekaj s tem v zvezi in 29. junija 2012 je bila sprejeta odločitev, da se vzpostavi bančna unija v vsej razsežnosti. Že prej sem govoril o skrbnem nadzoru parlamenta, ostajam prepričan, da bo nadzor še vedno pomemben. Omenjali ste tudi prispevke, ne bom podal popolnoma zadovoljive odgovore. Gospod Gerson bo z vami nadaljeval konstruktivni dialog, saj je danes z nami, vas posluša, z njim se boste lahko pogovorili o vseh podrobnostih. Kar zadeva dejavnike tveganja, to je izpostavil Markus, naj povem, da je temeljni prispevek že tako ali tako predeljen na podlagi tveganja. Več kot ima banka, manjši prispevek bo dala. To je enostavna formula. Veste, da se pogosto zgodi, da so enostavne formule bolj predvidljive in je z njimi teže manipulirati. Kar zadeva dodatne dejavnike tveganja na podlagi direktive o sanaciji in reševanju bank. Filip Lambert je to izpostavil. Pogovarjamo se s strokovnjaki v Evropskem parlamentu iz držav, držav članic. Štiri stebre smo opredelili. Izpostavljenost tveganju, 50 odstotkov teže, štirje kazalniki, tudi ponderirano tveganje, potem lastna sredstva, enakopravnost, veliko večjo težo damemo dajemo temu kot v direktivi o kapitalskih zahtevah 4. Druga pomembna zadeva je stabilnost, variabilnost virov financiranja. Pri tem je pomemben kazalnik tudi stopnja likvidnosti, kot jo predvideva CRD 4. Tretji pomembni dejavnik je finančni sistem izven bančnih institucij. Potem je pa tu še 20-odstotni prak, ko gre za aktivo, tudi tisto, s katero se trguje, sem sodi tudi vprašanje državne pomoči. Težko je kalibrirati natančno te stebre, zato bo tu nekoliko več manevrskega prostora dopuščenega organom, ki se bodo ukvarjali z reševanjem. Kar zadeva tveganje, možnost tveganja nič celih 8, 1,5 je razpon, ki smo ga opredelili ta temeljni prispevek, naj še enkrat podarim, je risk sensitive, torej občutljiv na tveganje. Že v prejšnjem odgovoru sem to povedal. Gre za enostavno formulo, s katero bo po mojem težje manipulirati. Zelo dobro vem, da se vam zdi ta razpon preozek. Sam sem skušal najti kompromis z obema zakonodajalcema in mnoge države menijo, da je ta razpon preširok zato skušamo najti dober kompromis. Lisa Ferreira je omenila tudi sistem zajamčenih vlog. Nova komisija bo izrekla svoje mnenje o tem. Naj pa povem, da je to eden od elementov iz načrta blueprinta komisije. Gre za pomembno zadevo, ki dopolnjuje ta celotni sistem in nanj ne smemo pozabiti tu smo dosegli vsi skupaj kompromis, ki sicer ni bil celoti zadovoljiv, ampak nova komisija bo morala pač prevzeti tudi odgovornost na se, kjer ji pripada. Mm, gospa Ferreira, lahko vam pisno odgovorim glede časovnice o ratifikaciji, ne želim vam podati napačnih podatkov, nekoliko dvomim glede samih rokov zato bom še enkrat stvari preveril, preden karkoli povem s tem v zvezi. Če se navežem še na vprašanje Fabija Demasija. petinpetdeset milijard za sklad za reševanje, to naj bi bilo premalo, ste rekli. Menite, da bi potrebovali dodatna sredstva? Se strinjam, sklad za reševanje bi moral imeti na voljo sredstva za to, da bi uh, lahko deloval, ukrepal, da bi bil verodostojen, da bi ga lahko izvajali. Ta sklad bi moral imeti na voljo vsaj na začetku dovolj sredstev za trge. Gospod Van Overfeld je že zapustil dvorano, ampak par vprašanj je zastavil. Bom telegrafsko odgovoril. gospod Lambert je prej povedal, da razumem, kakšne so parlamentarne omejitve in jih tudi spoštujem. Glede prve točke. Evroobmoče bomo obravnavali kot celoto. Na vse zadnje to bistvo manjšne unije. Ne bomo za vsako državo uporabljali različne dejavnike tveganja, to bi bilo v samem nasprotju z bančno unijo, po mojem mnenju. Potem prispevek na ravni bančne unije To bo zagotovo vplivalo tudi na prispevke na nacionalni ravni. V izvedbenem aktu moramo najti ustrezno ravnotežje med obema tema elementoma. Trenutno delamo na tem na evropski in nacionalni ravni. Toliko glede teh dveh vprašanj, ki jih je zastavil gospod Van Overfeld. Potem ste zastavili še vprašanje v zvezi z besedilom, ki sem mu sam posvetil veliko pozornosti. Osnovni bančni računi, rekli smo, da bi morali zagotoviti preglednost, zaščititi najbolj ranljive vrščevalce. Rekli ste, da se drugače obravnava državljane in potrošnike. To besedilo se bo sedaj moralo začeti izvajati. Tudi pri tem besedilu so imeli lobisti različna stališča, prišlo je do navskrižja, predvsej intenzivno so lobirali. Gospod Klute je tisti, ki je branil to besedilo. To besedilo naj bi poenostavilo bančno mobilnost, danes je težko zamenjati banko. Vsi državljani bi morali imeti možnost odpreti osnovni bančni račun, v nekaterih državah to ni možno, v drugih je, sedaj bo to posod zagotovljeno. Gospod Torvalc, omenili ste primerljivost. Primerljivost stroškov. To bo sedaj obvezno v vsaki državi. Spletna stran bo morala dopustiti primerjanje stroškov preglednost je pomembna za preglednost. Če lahko primerjamo stroške, lahko tudi ugotovimo, ali kdo kje preveč plačuje oziroma kdo kje preveč državljanom zaračunava. Tudi tu bomo poskrbeli za ustrezno zaščito potrošnikov, ko gre za naprimer različne oblike stroškov, ki jih banke računajo. Sam sem politik, začenjam pač novo fazo v svojem življenju, sam sem se v teh zadnjih petih letih veliko naučil, tudi spremenil sem se, sedaj nastopam novo funkcijo v javnem političnem življenju, zelo verjetno v Franciji. Veliko sem pridobil tudi zaradi vas, ogromno izkušenj sem pridobil v tej funkciji. Mislim pa, da moramo izkušnje pametno uporabljati v korist celotnega gospodarstva, ne zgolj v, korist, v osebno korist. V zadnjih 30 letih smo poskrbeli za to, da bo finančni sektor deloval tudi za dobro realnega gospodarstva. Prej ste omenili mojega naslednika, sam tega ne bom sedaj izpostavljal, ampak prosim, da ga presodite na podlagi obljub, izjav in tudi dejanj, ne pa na podlagi državljanstva. Tudi meni so v nekaterih časopisih posvečali ogromno pozornosti, predvsem zaradi tega, ker sem francos nekateri so me opisovali celo kot najbolj nevarnega človeka v Evropi, sem sprav shranil te časopisne članke, no, tako da si želim, da moj naslednik ne bi bil deležen enake obravnave. Glede teh 55 milijard sem že povedal. Te tip pri tem sporazumu so američani zaenkrat zelo negativno nastrojeni do finančne regulacije, ne glede vsebine, ampak predvsem glede procesa, glede postopka. Zato se moramo z američani dogovoriti, ne želimo zmanjšati standarde, nikakor ne, nekateri so tu in tam to rekli. Ravno nasprotno, mislim, da bi morali poenotiti standarde na vzgor, zato da bi vsem forumom zagotovili dodatni zagon posameznim sektorjem, ki ne delujejo vedno najbolje. V ZDA obstajajo ogromno različnih formov. Pri finančni regulaciji si želim, da bi te tipu zagotovili novo dinamiko, da bi zagotovili višjo raven, potrebujemo učinkovito, jasno interoperabilnost med obema nizoma pravil. Tistimi, ki veljajo na ZDA strani in tistimi, ki smo jih sprejeli mi. Gospod Demasi, ali je finančna regulacija bolj učinkovita? Nisem rekel, da smo sedaj zadovoljni sami seboj, nismo zaključili, vi še niste zaključili z delom. Najprej bomo morali vsa ta besedila začeti izvajati letos ali pa prihodnje leto. Dve leti, tri, celo štiri leta smo potrebovali za nekatera besedila, mislim pa, da smo dosegli velik napredek bili smo strogi, zahtevni tudi pri nadzornih organih, smo veliko storili, potem lastna sredstva, tu smo ogromno dosegli. Ali smo odpravili vsa tveganja, odgovori ne. Zato vas tudi pozivam, da ste pozorni, da prilagodite besedila, če ugotovite, da se tu in tam pojavi kakšna napaka, kakšno skrito okence, skozi katerega lahko kdo pobegne. Glede teh velikih bank pa sem si tudi sam zastavljal vprašanje, Nekaj kritičnih pripomp je bilo izrečenih v tistem obdobju in sem jim prisluhnil. Konec koncev pa je vprašanje, ali je vse to dovolj. Tega vprašanja ne morete zastaviti na začetku procesa ali pa nekje sredi procesa regulacije. Z gospodom Likanenom sem se o tem pogovarjal, on je širše obravnaval to vprašanje leta 2013, ko smo imeli nekoliko bolj jasno idejo glede besedilo o bankah, smo se o tem spraševali. Kaj je z eh, nadzorom, upravljanjem, potem z lastnimi sredstvi in tako naprej. Vprašanje sem si zastavil, ali je to dovolj. In odgovor je bil, če se bodo besedila dosledno izvajala, bo to dovolj za večino bank. Za največje banke pa to ne bo dovolj. Za tiste, ki so prevelike, da bi propadle ali ki so prekompleksne, da jih rešimo, predrage, da jih rešimo z javnim denarjem, pri teh bo treba iti dlje. In to je tudi bistvo predloga o strukturnih reformah naravi, naravni bank, kar smo že predstavili. Tudi Filip Lambert je povedal par zanimivih stvari glede monarhije v Franciji, no, republikanski monarhiji že kar nekaj časa. Sam sem velik dejal temu, bil sem evropski poslanec, bil sem poslanec, bil sem komisar, spoštujem parlament in vse to, kar smo skupaj dosegli, tudi z vami. Gospod Lambert, tudi z vsemi koordinatorji, ki so se izrazili pred vami, mislim, da si zaslužim to spoštovanje in tudi pozornost strani parlamenta. Markus Ferber je zastavil tudi vprašanje o sorazmernosti, val prav tako zanima vas, kako bo no, ti prispevki vplivali na majhne banke. Skušal sem najti pravično ravnotežje, iskali smo ga vse do objave vseh teh zakonodajnih aktov. Skušali smo najti ravnotežje preko sistema povšalnih prispevkov za teh šest kategorij majhnih bank, ki bodo plačevale pavšal, ta pa bo upošteval tudi velikost banke. Opravili smo analize, podali ocene. Naj vas spomnim, da je metoda, ki jo predlagamo, privedla do natančnih, zanimivih številk. Tisti akteri, ki predstavljajo 85 odstotkov trga bodo predstavljali 80 odstotkov prispevkov v sklad. Potem pa bomo posebno pozornost namenili še majhnim in srednje velikim bankam. Pri teh bo šlo za 70 odstotno zmanjšanje prispevkov v evromočju. Mislim, da smo si prizadevali in da bomo uspeli opredeliti sorazmeren prispevek, skladen z velikostjo banke in stopnjo tveganja, ki jo predstavlja. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj imam še pet govornikov na seznamu. Tako da dobi besedo kar Gunnar Hockmark, še preden to storim. Pa še dodatno vprašanje glede gospoda Torvalca, glede možnosti drugačne obravnave sedeža banke v določeni državi. Tega se niste dotaknili, zato to še enkrat izpostavljam. Prav sedaj pa Gunnar Hökmark. Well, thank you very much. Uh, Hvala lepa. Nimamo prav veliko časa. Najprej mislim, da je pomembno povedati mi še, da ste bili vedno pripravljeni na razprave in prispevati k temu, da gremo naprej. In to vsi zelo cenimo. Resnično ste nam pomagali, bili ste konstruktivni in pragmatični. In to je po mojem mnenju temelj za vaše delo. Dve stvari bi rad poprašal na kratko. Prvič. To je še bolj pomembno v zadnjih dneh vaše administracije. Pomembno je, da delegirani akti so varni znotraj mandata, ki je bil določen. Vidim, da je veliko akterjev politične skupine in nekatere države poskušalo prevzeti spet tisto, kar se je zgubili v času pogajanj. Zelo pomembno je, da sledimo temu, o čemer sta se dogovorila parlament in svet, da mora biti vse skupaj sorazmerno in, glede, in tudi preagljivo glede na tveganje. Ne želim si, da bi komisar ali kdorkoli drug spremenil formulo, ki smo jo izpogajali. Da bi ta zakonodaja, delegirani akti, bila uveljavljena pravočasno, mislim, da je pomembno, da ukrepate odločno v dneh, ki prihajajo. In potem še nekaj. Nasplošno lahko rečemo, da ste predlagali veliko zakonodaje. Včasih imamo različna mnenja, koliko zakonodaje je sploh potrebno sprejemati glede na tegenja, ki jih imamo, kajti to je sektor, ki se sooča s tegenji. Kaj bi dejali, glede na različne pravne vidike, ki jih imamo, glede na oceno razmer, ko imamo kar precej zakonodaje, imamo CRD 4, MIFID 2 javstva za hranjene vloge. Ali menite, da lahko te trenutne predloge cenimo tako, kot na enake ravni, kot tiste predloge, ki smo jih imeli pred to zakonodajo? To je težano vprašanje za vas, seveda. Kajti razmere so se precej spremenile. In mm, morda lahko sedaj ocenjujemo te trenutne predloge zakonodaje drugače kot prej. Kakšen vpliv je to, ta zakonodaja torej že imela? Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa naš podpredsednik Peter Simon. Ja, komisar. Hvala lepa, gospod komisar. Tudi z moje strani še enkrat prisrčna hvala za odlično sodelovanje v zadnjih letih, še prav posebno za dolgoletni dosje varstva hranilnih vlog. Zelo vesel sem bil, da sem v vas vedno našel odprtega sogovornika, ki je skral, iskal konstruktivne rešitve. Enako velja za vaše sodelavce, tudi za tiste, s katerimi smo se danes lahko konstruktivno spet pogovarjali. ko gre za razdelitev prispevkov skupnega sklada. Torej še enkrat prisrčna hvala za odprti razprave z nami. Ravno zato, ker se tako pogosto pogovarjamo, pa bi rad odprto spregovoril še eno vprašanje, ki se mi zdi težaveno. Pravičeno ste upozorili na to, da so predlogi komisije taki, da morajo poštevati sveda tudi MSP. Po drugi strani pa ste predstavili, da banke približno 88 odstotkov prispevkov napretijo davkoplačevalcem pri bančnih pristojbinah. Te številke se razlikujejo od 87 do 90 odstotkov. Torej, če vse to primerjamo, potem pridemo do rezultata, da če bi stavili samo na velikost, bi prišlo do samo dve odstotne razlike pri vsotah, ki jih plačujejo velike banke če bi torej faktor tveganja bil večji. To se zdi nam premalo samo po sebi. Morda pa je tu še en faktor, ki lahko ostane v ozadju, namreč to prihaja sedaj iz razprave v zadnjih tednih. Vprašanje, ali bomo reševali izvedene finančne instrumente. Trenutno imamo določeno obremitev za velike banke, po našem mnenju bi morale biti še više, če, bi, če so bolj tvegane. Potem pa imamo tudi rešitev za manjše banke. Kaj pa, če bomo dovolili finančne instrumente, to predstavlja predvsej veliko prometa velikih bank. In tako bi se lahko velike banke izognile tem prispevkom če prav razumem, bi potem tudi manjše banke morale plačevati več. In to je tisto, kar nas moti, ta razpon glede na tveganost. In tu bi me zanimalo vaše mnenje, kaj ti v svetu se to veliko krat pojavilo. Thank you. Burhard Balc. Hvala lepa, gospod Balc. Hvala lepa. Najprej tudi še z moje strani, gospod komisar. Hvala lepa za odlično sodelovanje v zadnjih letih. Kako bi to vrednotil? Lahko rečemo, da je vaše sodelovanje s parlamentom bilo vedno džentlmensko. In zato tudi z moje strani še enkrat prisrčna hvala. O veliko stvarih je bilo že govora, zato bom čisto na kratko spregovoril o pravnih aktih Soventnos 2 in CRD 4. Napovedali ste, da boste oktobra predložili delegirane pravne akte. Mislim, da je skrajni čas, da komisija te osnutke predloži, kajti Evropski parlament si lahko zame tudi šest mesecev časa za preverbo pri soventnosti dve imamo 31. mars 2015 kot ta termin, končni termin. Zato bi torej prosil, da te predloge predložite na začetku oktobra, ker ima oktober 31 dni. Skupni časovni načrt ne sme biti ogrožen. Na ravni direktiv imamo tudi že kar nekaj upravljenega dela za kar se, te, kar se tiče mm, kapitala, ki je vrednoten po tveganju, pa tudi kar se tiče ustrezne ravni tveganja in obveznosti do poročanja. Po mojem mnenju so ti pravni akti samo dopolnilo in morajo konec koncev, in tu bi rad bil natančen, biti dosledni z direktivo. Potrebujemo določbe, ki bodo upoštevale strukture podjetij, ne samo na strani tveganja. To velja tudi pri CRD4 na bančnem področju. Zato bi vas rad prisrčno prosil, gospod komisar, da vi pa tudi Evropski nadzorni organi resnično pripravite te predloge. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, Werner Langen. Dank. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam vam čestitam, se vam zahvaljujem. Kot nekdani kolega ste potem tudi pet let kot komisar upravljali odlično to nalogo tukaj v razpravah s parlamentom. Hvala lepa za to. Ampak smo pa ugotovili tudi, da je celoten projekt regulacije bank, velikanski projekt, kjer so še prav posebno države članice bile različnih mnen. Zato morda nismo dosegli tolikšnega napredka, kot bi si želeli. Kar se tiče mednarodne dimenzije, smo pred štirimi leti začeli z urejanjem izvedenih finančnih instrumentov. 90 izvedenih pravnih aktov smo imeli, prvem, glede prvega smo se skregali, potem smo ga uveljavili končno pred štirimi leti leti potem načasa niso mogli uveljaviti že zaradi volitev v ZDA. Sedaj pa imamo spet volitve in ne vem, če nam bo uspelo z dogovorom glede izvedenih finančnih instrumentov ZDA. Sedaj pa še vprašanje glede ene od podrobnosti. Nasplošno smo se odločili, da bomo derivate, ki, s katerimi trgujemo na borzi, da bodo izključeni iz eh, kliničkih predpisov. Borze, ne, evropske države so izuzete v bistvu, tako je bilo dogovorjeno. Komisija je objavila seznam trgov v tretjih državah, ki so izuzete iz dvostranske kliničke iz dvostranskih kliničkih predpisov. Zato sedaj Moje vprašanje, gospod komisar, ali menite, da še obstaja možnost, da bi ta seznam, ki ste jo napovedali, ki je del zakonodaje, da bi ta seznam objavili še pred koncem mandata? Torej, ta seznam še ni bil objavljen. Hvaležen bi bil za to. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica, Danuta Hübner. Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila za velikanske količine dela vaših služb pod vašim vodstvom. Še dve manjši vprašanje oziroma pripombi, kar se tiče uredbe na ravni dve, kar se tiče direktive o sanaciji in reševanju bank. Tukaj ne gre samo za finančne prispevke manjših bank, gre tudi za druga vprašanja, ki so pomembna za te institucije. In naj omenim dve. Prvo, članstvo v sistemu institucionalne zaščite, to je zelo pomemben faktor za blažitev tvegan. Če bi torej to imelo določeno težo, kar se tiče cene tveganja, bi manjši in srednje veliki finančni instituti bili v manj neuravnoteženih razmerah. In še drugo vprašanje, kar se tiče odgovornosti in zmanjšanja odgovornosti glede na osnovo prispevka, višino prispevka. To velja samo za konsolidirane skupine, to pomeni za bančne skupine. Imamo pa tudi manjše institucije, tudi zadružne banke, ki so organizirane v omrežjih in mogoče bi tudi ta omrežja lahko pridobila in dobila podobno izjemo, bi bila, bili ti inštituti manj diskriminirani. Prosim za komentarje na to temo. Hvala lepa. Quest. Še zadnji, čisto na kratko, Gigolt. Eh, Ima Mišel Banje. Dragi Mišel Banje, hvala lepa. Tudi z moje strani za vedno plodno in odlično sodelovanje. Pogrešali vas bomo, mislim. Upam, da boste ostali nekoliko dlje, kajti nisem prepričan, da bo gospod Hill resnično naslednji komisar. Morda bo gospod Junker potreboval nekaj časa za spremembo predlogov in za popravo le teh. Specifično vprašanje, v osnutku delegiranega akta za solventnost 2, ki ga imamo že kar nekaj časa v lobističnih krogih, lahko vidimo, da je kalibracija ABS proizvodov bila kar nekajkrat znižana. Naprimer, da je trojni A ABS imel multiplikator tvega na 17 odstotkov in potem je bilo v nekaterih državah to znižano na 8,5 odstotkov in GDF in je potem to znižal še bolj in smo prišli še na nižji odstotek. Torej v zelo kratkem času je bilo precej zniževanje faktorja za tveganje, medtem ko je 1. januarja bil osnovan na številkah EJOPE, pa bi rad sedaj izvedel, na katerih dejstvih so, bile osnova, so bila osnovana nadaljna znižanja. Morda bi lahko na to odgovorili sedaj, če pa ne, pa nas lahko obvestite, zakaj se je ta multiplikator za tveganje za ABS proizvode tako drastično znižal. Hvala lepa, sedaj pa Mišel Brnje. Kar zadeva to vprašanje, na katerega prej nisem odgovoril, gospod predsednik, v zvezi z. odbitkom davkov pri posameznih državah. Nimam še odgovora na to vprašanje, ker še delamo na to. Uh, Govorili smo o dvojnem obdavčenju, če sem prav razumel vprašanje kolega. Skratka, s kolegi v GD Markt in tudi s pravniki delamo na tem, iščemo pravo rešitev za to, da bi se izognili dvojnemu obdavčenju. Otmar, Gunnar Hokmar, hvala lepa za sodelovanje v teh letih. Hvala za današnja vprašanja. Tudi jutri boste še vedno pomemben akter, kajti pripravljate poročilo o strukturnih reformah. Moja naloga je, da zagotovim zvesto izpolnjevanje besedil na prvi ravni pod nadzorom parlamenta in sveta. Oba morata skrbno spremljati stvari. Bom pa upošteval voljo so zakonodajalca. Nedvomno, nobenega dvoma ni glede tega. Sam nikakor ne želim preskočiti, izobiti, spremeniti tistega, kar smo dosegli na prvi ravni. Pripravljamo delegirane akte tudi za standarde. Dolžni smo opraviti to delo, ki nam je bilo zaupano. Želimo si, da bi preko delegiranih aktov vsa ta besedila postala operativna, vi boste naše delo nadzirali. Je pa res treba upoštevati tudi specifične lasnosti Evropskega bančnega in zavarovalnega sektorja. Glede samih tvegan, kje smo trenutno, Gunnar Hokmark? Veliko dela smo opravili skupaj. Naš cilj ni ta, da bi v celoti odpravili tveganja, ker je to nemogoče na tem področju. Tudi v gospodarstvu kot takšnem je težko odpraviti vsa tveganja. Moramo pa tveganja ustrezno napovedati, jih pričakovati in se z njimi soočiti, ko nastanejo. Na področju ekologije in na področju financ sem pogosto trdil, da je preventiva cenejša od kurative je pa treba vedno preventivo ustrezno pripraviti, kajti tudi vnaprej pripravljena preventiva stane manj kot improvizirana preventiva. Smo torej v okviru, ki deluje, besedila je treba izvajati, delegirani akti so tisti, ki bodo naredili vsa ta besedila operativna. Pomembno pa je, da zagotovimo nadzor. Pripravili smo tudi globalno oceno učinka, glede na to, da so besedila skoraj da konsolidirana in znana. Gunnar Hokmark, določbo o pregledu smo predvideli v številnih besedilih. V novi fazi regulacije pa zadeve zagotovo ne bodo ostale iste. Stvari morajo delovati, preveriti je treba, ali obstajajo kakšne vrzeli. Prilagoditi moramo stvari tudi novim pogojem, razmeram, novemu ravnanju. Že v vodoma sem povedal, da je pomembno predvsem to, da sprejmemo zaveze glede teh besedil, ki se nanašajo na pomembna vprašanja in na katera morate tudi vi skrbno paziti. Evropa bo obstoječemu ali pa novemu organu podelila pristojnosti za izvedbo sankcij, ki se naložijo tistemu finančnemu akterju, ki ogroža finančno stabilnost. To je nekaj pomembnega, nekaj novega za prihodnost. Peter Simon je omenil tudi sorazmernost velike banke, majhne banke. Mi smo upoštevali ulogo in težo bank. Prej sem vam predstavil številke v zvezi z bankami, tiste, ki predstavljajo večino bančne aktive, tudi prispevajo v sklad za reševanje, tisti bistveni del. Upoštevati pa je treba tudi kompleksnost, zlasti, ko gre za izvedene finančne instrumente, tu bodo večje banke plačale več kot 90 odstotkov prispevkov, majhne oziroma srednje velike banke 9 odstotkov, najmanjše banke pa 1 odstotek. Takšna je porazdelitev med bankami. In na teh številkah tudi delamo. Peter, še par besed o izvedenih finančnih instrumentih. To je eno od pomembnih vprašanj, ki se veže tudi na majhne banke, na velike banke. Tu nimamo na voljo skupnih računovodskih standardov, tu je veliko pomankanje. Zaradi tega prihaja do razlik v številkah med bankami, med državami, predvsem zaradi tega, ker se uporabljajo različni računovodski standardi. Zato bi morali znotraj unije poskrbeti za enako obravnavo izvedenih finančnih instrumentov. Lahko bi poiskali rešitev za to, da bi skladno z uredbo CRD predvideli tudi ustrezen nadzor na izvedbenimi finančnimi instrumenti, ko bomo predelevali letne prispevke. Z Didijem Garsonom se boste jutri lahko o tem pogovarjali bolj podrobno. Se pravi, ko gre za računovodske standarde, lahko jih obravnavamo ločeno, lahko pa gre tudi za vprašanja, ki so vezana na različne funkcije bank. Tudi, ko gre za zagotavljanje varnega in skrbnega poslovanja. Saj ste sami zahtevali, da si vzamemo čas pri usklajevanju, da upoštevamo želje parlamenta, skupaj s službo smo se držali tega načela in na začetku oktobra bomo predstavili delo, ki smo ga do sedaj opravili skupaj z vami in tudi s svetom. Želimo si, da bi izpolnili z obljubo, ki smo jo dali iz pravnih razlogov pa ne izključujem možnosti, no, to je skoraj da neodvisno od moje volje, da izvedbene akte ne moremo predstaviti formalno, preden se ne sprejme delegirani. Ampak, kot rečeno, usporedno delamo na teh besedilih. Hvala tudi kolegu Langno za sodelovanje in vse to pomembno delo, ki smo ga upravili skupaj. Hvala za prijateljstvo, hvala za zaupanje, to mi je veliko pomenilo. Glede teh izvedenih finanč, izvedenih finančnih argument, instrumentov, z američani se pogovarjamo o tem, kako zagotoviti ekvivalenčnost na tem področju. S Timom Masadom, z novim vodjem CFTC-ja, smo se o tem pogovarjali po telefonu tudi kolega Degarson je odpotoval v Washington, se tam srečal z njegovo ekipo. Ta seznam naj bi bil objavljen, no, trenutno delamo na tem, v obih službah in upam, da bomo z američani s CFTC-jem dosegli dogovor pravočasno na tem delom. Danuta Hubnar, hvala lepa za vaše mnenje. Hvala, ker ste omenili morebitno izključevanje tistih, ki sodelujejo v posameznih vzajemnih družbah. Upam, da bo IPS privedel do povezave vseh teh institucij, tako kot je to trenutno zagotovljeno za banke. Kar zadeva medskupinsko zastopanje, to želimo izključiti na ravni desetih odstotkov. To izključevanje, na katerem delamo, pa bo veliko manj naklonjeno velikim bankam kot majhnim bankam. Vse odločitve, ki smo jih sprejeli, so namenjene temu, da se življenje poenostavi. Nismo želeli niti finančno, niti upravno obremeniti majhnih bank, majhnih družb. Že v vodoma sem omenil tudi vzajemne družbe, danuto, ki ste jih sami omenili. Sven Gigold, hvala lepa tudi njemu za sodelovanje in predano delo. Ne bom se spuščal v razpravo o prihodni komisiji l'exigence des normes. Euh, je... Kar zadeva standarde, želim si, da bi pri solventnosti zagotovili zagot... visoke standarde. Tudi z Evropsko centralno banko smo se o tem pogovarjali, zlasti, ko gre za listninjanje glede financiranja gospodarstva z novo komisijo smo veliko govorili o investicijskih načrtih. Preko regulative moramo resno soglasno spodbujati financiranje realnega gospodarstva. in preko lesninjenja bomo lahko na zdrav pregleden način prispevali k financiranju gospodarstva na podlagi jasnih standardov. Pri tem se utemeljujemo tudi na delu, ki ga je upravila IOPA z nadzornim organom. Opravljamo tehnično delo, tudi znotraj naših služb to delo poteka. Pred sprejetjem dokončne odločitve bomo poštevali mnenje Jope. Tudi vaš predsednik je na svetu ministrov v Milanu bil deležen precejšnje pozornosti in avtoriteto. Prisluhnil sem tudi ministrom. Številni so naklonjeni visoko kakovostnemu lisninjenju in med tema dvema skupinama je treba potem najti umestno pot. Thank you, thank you. Hvala. Hvala, Mišel Barnier. Really, Resnično hvala za vašo prisotnost in vse, kar ste naredili v času svojega mandata. Upam, da ostanemo v stikih. Jutri nadaljujemo našo razpravo o delegiranih aktih ob petih popovdan. Imamo novo spletno stran, ki daje dostop do vseh delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov z vsemi povezavami. Zahvalimo se še enkrat Mišelu Barnjeju in za danes je sestanka konec. Hvala.